Good afternoon, colleagues. Lepo popovdne vam želim, dragi kolegi. Lahko začnemo z prečevanjem točk na dnevnem redu. Popovdne smo pri točki 25, to je boj proti korupciji in daljni koraki na podlagi resolucije odbora Krim. Poročevalka je Laura Ferrara. V zadnjem mandatu je oblikovala poseben odbor. Naj spomnim, da je šlo za preiskavo organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja. Imeli naj bi ključne ukrepe, s katerimi ne. Odbor Krim je odpravil znano vsebinsko delo, oblikovana je bila resolucija in sedaj moramo nadaljevati delo odbora Krim na podlagi zvanj teh ukrepov, zato da bi lahko tu videli, kakšne so dejavnosti v ključnih sektorjih in da bi lahko izboljšali tudi pravno rodja, ki so na voljo v boju proti korupciji organiziranemu kriminalu. Sedaj bom predal besedo poročevalki gospe Ferrara za predstavitev njenega delovnega dokumenta o tem. Laura, prosim. Grazie, presidente. Buonasera tutti. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem v Senci za njihove pripombe in za predloge, ki smo jih slišali na prejšnjih sestankih poročevalcev v Senci. Danes predstavljam delovni dokument, katerega cilj je predstaviti cilje, cilje, ki smo si jih zastavili s tem poročilom na lastno pobudo. Izhodišče je seveda poročilo organizirani kriminaliteti iz leta 2011 in tudi resolucija iz leta 2013, ki jo je kasneje potrdil posebni odbor Krim. Seveda nimamo enakih možnosti in enake količine časa kot odbor Krim, kar pomeni, da so morali skrčiti naše področje dela in se osredotočiti na zelo specifične cilje, da bi se izognili temu, da bi ob koncu dobili preveč vse obsežen in enostavno preširok dokument. Zato bi danes rada povedala, kateri so cilji, ki jih želimo doseči s tem poročilom na lastno pobudo in v katero smer bi lahko šlo naše delo. Potem pa sem pripravljena prisluhniti pripombam z vaše strani. Prvi problem, ki smo ga izpostavili za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, je to, da se soočimo s problemom, ki izhaja iz premajhne ozaveščenosti o problemu združevanja. Boj proti organiziranemu kriminalu je problem, ki ni zgolj regulativne narave, gre bolj za problem, ki zadeva kulturo in našo skupno percepcijo državljanov ne zavedamo se težav, ki jih lahko povzroča eh, že sama pripadnost z družbam. Ta neozaveščenost in ta percepcija glede moči z teh združb je privedla do tega, da so Te organizacije, zdaj tudi drugače organizirane, skoraj da podobno kot multinacionalke, selijo svoje delovanje tja, kjer je laže izkoriščati regulativo, kjer je laže izkoriščati razhajanja v zakonodaj med posameznimi državami članicami, zato da bi lahko bolje delovali in da bi lahko čim učinkoviteje izvajali svoje dejavnosti. K temu se seveda pridružuje še odsotnost minimalnih predpisov v zvezi z mafijskim delovanjem. Kriminalne organizacije delujejo sektorsko in uspele so se eh, infiltrirati v sicer zdravo gospodarstvo posameznih držav. Tudi dobiček se pogosto reciklira v legalnem gospodarstvu po vsej Evropi. Organiziran kriminal je organiziran bil v preteklosti teritorijalno, vemo pa, da to ne drži več in da zdaj delujejo te organizacije na evropski ravni. Potem pa je treba ugotoviti funkcionalno povezavo med korupcijo in organiziranim kriminalom ne gre toliko za analizo samo po sebi. Že v delovnem dokumentu smo zapisali, da je ta dva pojava treba obravnavati skupaj, zato da bi razumeli funkcionalno vzajemnost in povezavo med objema pojavoma. Zelo pogosto korupcija predstavlja inštrument organiziranega kriminala za prodiranje v politiko, gospodarstvo, socialne sisteme, tako vplivajo na odločitve, zmanjšujejo javne naložbe in pravzaprav potvarjajo običajno konkurenčnost na trgu. Za enkrat, če nimamo učinkovite evropske zakonodaje in ponovno razhajanja med posameznimi državami članicami, otežujejo delovanje tako preventivno kot tudi na represivni ravni. Zato je treba delati na dveh področjih, področju represije, še zlasti pa preprečevanja. Seveda, represija sama pod sebi ne zadošča, zato je treba okrepiti predvsem preprečevanje seveda nenehno spremljanje in tudi posredovanje v primeru sistemske korupcije, obenem pa tudi večja transparentnost pri delovanju javnih inštitucij. Treba je razširjati kulturo legalnosti, zato da bi ponovno vzpostavili odnos med izjemo in pravilom, ki se je trenutno obrnilo ravno v obratno smer in zdi se, da je zdaj skoraj da izjema to, da nekdo deluje legalno in zakonito. Ne čudimo se več, ko slišimo, eh, kakšna je korupcija na evropski ravni, koliko je nezakonitih dejavnosti. Zato moramo obsoditi korupcijo, ki vpliva le na gospodarstva, pač pa tudi na pravice evropskih državljanov. Torej, pravilo mora biti zakonitost in izjema korupcija oziroma različni deviantni pojavi organiziranega kriminala. Potem, ko smo v delovnem dokumentu obravnavali te splošne vidike, smo se osredotočili na konkretnejša področja izbrana na podlagi prioritet tega zgodovinskega trenutka in sicer predvsem tri področja. Organiziran kriminal v povezavi z migracijami, potem organiziran kriminal in okolje ter korupcija in uporaba javnih sredstev. Najprej prvi dik, organizirani kriminal in okolje. Tu bi rada omenila trgovino z ljudmi, eh, potem upravljanje sprejemnih centrov, eh, centrov za prosilce za azil, potem trgovina z organi, spodbujanje k prostituciji in suženstvu. To je zelo široko področje in tu je infiltriranje organiziranega kriminala in prav tako tudi korupcija zelo očitna. Vidimo, da so to cela podjetja, potem je tu organizirani kriminal in okolje. Največji poudarek je vprašanje tako imenovanih eh, kaznivih dejanj ekomafije. Tu gre za škodo, pravici do zdravja, do življenja, še preden govorimo o škodi, gospodarski škodi. Celo pogosto slišimo, da se je organizirani kriminal infiltriral v eh, obvladovanje oziroma upravljanje z odpadki, z nevarnimi snovmi. Zato potrebujemo predvsem preventivo, kajti sedajni ukrepi se zdijo ne samo nezadostni, ampak lahko celo udarijo po žepu državljane. Zato govorim o tem perverznem mehanizmu, ki nastane ob prekrških. Trenutno sistem, ki ga imamo, predstavlja sprožitev prekrškovnih sankcij, če država ne spoštuje vseh dogovorov, vendar pa To potem ne pomeni, da se ponovno vzpostavi zakonitost, pač pa država enostavno plača kazen za to, ker je napačno uporabljala evropsko zakonodajo ali je sploh ni. Za evropske državljane nastaja tako dvojna škoda, tako z vidika temeljnih pravic, kot tudi z gospodarskega vidika. Tretje področje pa je uporaba javnih sredstev. Javni razpisi predstavljajo velik vir dohodka. Dosti krat eh, organizacije kriminalitete podkupijo javne uslužbence, tako nadzorujejo ozemlje in lahko tudi izvajajo in ustrahujejo prebivalce. V resoluciji odbora Krim smo zapisali zaključke, ki so še vedno aktualni, ampak neuslišani. Zato potrebujemo zakonodajne ukrepe, ki predvidevajo sledljivost finančnih tokov, ko gre za evropska sredstva. Ob koncu, če preidem na priporočila, ki bi jih lahko predstavili s tem poročilom, po mojem bi morali omeniti zaščito žvižgačev, prič sodnih sodelavcev, potrebujemo sistem zaščite in varstva. Predvideti je treba, da bo Evropska unija čim prej dobila minimalne standarde za zaščito teh subjektov, če že ne bomo oblikovali vse Evropskega programa za zaščito in potem uporaba zaseženih sredstev. Dejstvo je, da so ukrepi v zvezi s premoženjem bistveni potrebujemo evropsko politiko, ki bo spodbujala, da se zaseženo premoženje uporablja v namene celotne družbe. Recimo lahko bi vzpostavili evropsko mrežo za upravljanje sredstev, ki so bili zaseženi in zaplenjeni. Potem podjetja in gospodarstvo obsega. Vse to so stvari, ki jih najdete v našem delovnem dokumentu. Gre za strukturo, na podlagi katere bomo kasneje dobili res končno poročilo. Od vas pričakujem pripombe in predloge za to, da bomo lahko to poročilo samo še okrepili. Hvala lepa. Hvala lepa, Laura. Z nami je kar nekaj poročevalcev v senci. Natalie Riesberg, ki je poročevalca za skupino ALDE, želi spregovoriti, prosim. Ja, hvala, predsednik. Hvala, Lauri Ferrari, za to predstavitev. Kot poročevalka v senci za skupino ALDE želim predstaviti nekaj vidikov. Najprej bi povdarila, kako pomemben je dokument, ta, ki ga je posredovala Laura Ferraro. Francoši so to prejela sinoči, delali smo že na tem. Pozdravljam že opravljeno delo, ki je res vseobsegajoče. Delali smo naprej, sami poročevalci v senci, to je odlično izhodišče za naše delo pri teh tako pomembnih vprašanjih. Glede oblike in sabine, najprej glede oblike, cilj poročila je zelo pomemben. Hvala, Laurin, da je izrazila to voljo. To se mora potem prenesti v konkretna dejanja. Ta volja, da bi osredotočali elemente v poročilu na prioritetne vidike, kot smo slišali, vsi to vemo da je predhodni odbor Krim, ki je leta 2013 po delu sprejel poročilo Jekolinija. Sonja Alfano je predsedovala tem odboru in videli smo zelo dober dokument. Poštevane so bile okoliščine, potem orodja, vse to je bilo v poročilu istočasno, pa je bilo poštevano vse, kar je bilo pomembno takrat v tistem obdobju, kot je rekla Laura. Po tem velikem sebinskem delu je večina elementov stala le mrtva črka na papirju. Tu obstaja tveganje, da bo tako tudi v našem odboru. Treba je predstaviti prioritete, se osredotočiti na področja, zato da bomo lahko prisilili komisijo in države naj delujejo glede teh temeljnih vidikov. Glede same oblike še nekaj na kratko podpiram strategijo Laure, ker gre za to, da bi se izognili temu, da bi imeli božično drevesce s tolikšnimi okraski. No, to je sicer lepo v tem obdobju, ko se bliža božič, ampak to ni v redu za to poročilo. Glede osebine bi pozdravila delo Laure, da je poudarila to, da moramo zapolniti vrzeli, ki obstajajo med različnimi nacionalnimi zakonodajami. Čeprav vsi vemo, da to ni vedno lahka naloga in to je dolga pot. Tu imamo tudi vse te določbe, ki se nanašajo na prenos orodij. Pogosto vidimo kar nekaj težav. Potem bi pozdravila še nekaj, to, kar velja za tri specifična področja intervencij, to imamo delo dokumentu, imamo povezavo med kriminaliteto in migracijami, povezavo med kriminaliteto in okoljem in potem imamo še povezavo, ki jo potrebujemo med korupcijo in rabo javnih sredstev podarila bi tudi to, da je zelo pomembno, da smo že v tem delovnem dokumentu omenili tudi zaščito tistih, ki opozarjajo na dogodke, recimo tudi imamo zaščito prič, imamo ta evropski program zaščite in mislim, da je to zelo dobra ideja za to, da bi izpolnili vse naše cilje. Dodalem bi še nekaj in prav gotovo bomo imeli priložnost delati na tem ko bomo poročevali poročilo. Treba je ustrajati na vidiku, ki se nanaša na davčne vidike, na davčne oaze, na pranje denarja in tako naprej. Tako da bi to lahko lažje vključili v to poročilo. To ne njihno pravimo. Imamo organizirani kriminal, ki ne pozna meja in prav tako se moramo osredotočati na to, da ni meja. Seveda moramo podati evropske odgovore, zato da bi oblikovali in okrepili evropska urodja, bodi si, da gre za mednarodna urodja ali druga, no ne vem, kakšna je natančna številka, ampak to je tako velika številka, da je lahko naveden, čeprav to ni točno, ampak tu boste videli, kakšna je razsežnost tega dela proti čemu se bojimo. 100 tisoč milijard evrov na leto naj bi dobili kriminalci za svoje delo v Evropi, tako kot številni drugi so prepričani, da potrebujemo skupne in evropske odzive. Torej, za konec bi dodala še nekaj. Zelo pomembno je, da delamo na tem, čeprav je to zelo zapleteno da imamo to znano evropsko toživstvo, ki ne bi ga imeli nekega dne. 30 let govorimo o tem in še ni napredka zaradi odpornosti držav članic in tu kot na drugih področjih. Glede te neskončne razprave Evropske toživstvo, dopolne smo se pogovarjali o terorizmu in tu jasno vidimo, da ni dovolj napredka. Prepričana sem, da če ne bomo delovali, če se ne bomo odzivali na kriminalne pojave, v Evropi bodo tudi najbolj proevropski državljani spremenili svoje stališče začasno ali pa celo dokončno. Hvala. Kar nekaj pročevalcev Sinci se oglanša in drugi kolegi. Ilijana Jotova, prosim. Благодаря ти, Клод. Хвала, Клод. Želim čestitati Lauri za dobro opravljeno delo in za dokument, ki nam ga je predstavila. To je zelo izčrben dokument. Pred nekaj dnevi smo imeli skupni sestanek poročevalcev v Senci skupaj s poročevalko in rekli smo, da bomo najprej umeli uvod, prioritete in na to priporočila, Odahnila sem si, kajti sama sem bila članica odbora Krim in pri poročilu Akulinu smo opravili veliko dela in želela bi si, da bi bilo to skupno poročilo veliko bolj uspešno kot poročilo Jakolino. Ne zato, ker bi tisto bilo slabo, bilo je zelo izčrpno, ampak žal so bili rezultati doseženi do danes zelo skromni. To poročilo, ki govori o boju proti organiziranemu kriminalu, je vsebovalo 120 različnih priporočil, le malo je bilo uresničenih, zato si resnično želim, da bi to poročilo bilo v središču dela Evropske komisije, ko bodo razmišljali o konkretnih pobudah in zakonodajnih predlogih. Skratka, mislim, da je zelo pomembno, da bo poročilo, ki ga trenutno pripravlja Evropska komisija o korupciji v državah članicah, to poročilo ne sme samo ugotavljati dejstev, ampak mora vsebovati tudi poglavje o ukrepih, ki jih je treba izvajati. Upam, da se bo poročilo osredotočilo tudi na to. Menim tudi, da temu poročilu lahko dodamo še več specifičnih elementov, ki govorijo o konfliktu interesov in eh, nezakonito pridobljenem premoženju. Tu so razlike med državami članicami in ker je kriminal veliko bolj prožen, kot pa so inštitucije, na veliko izkorišča vse vrzeli. Prav tako mislim, da moramo vključiti tudi besedilo o evropskem tužilcu. To besedilo je zastalo v svetu in zdaj smo prišli do slepe ulice. Menim, da Olafa ne smemo podcenjevati, ravno obratno. Olaf ima svojo nalogo, vendar pa je skrajni čas, da ugotovimo tudi pomen besedila, ki govori o Evropskem tužilstvu. Potem drugi pomemben element so tako, imenovani, tako imenovane davčne oaze. Morda bomo imeli še drug odbor tega tipa, ampak te pomembne teme ne smemo izpustiti v tem poročilu. In ne na zadnje, še ena tema, ki se zdi, da smo jo trenutno malo zanemarili, to pa so evropska sredstva in evropska humanitarna pomoč tretjim državam in eh, korupcijske prakse v teh tretjih državah. O tem dobivamo vse več informacij. Mi bomo seveda nadaljevali z našim delom na tem poročilu, to je zelo pomembno in menim, da bo Evropska komisija zaradi našega skupnega dela eh, lahko bolje opravila svoje delo. Najprej hvala gospe Ferrari za njeno delo in ker je vključila vse poročevalce v Sinci v svoje poročilo. Mogoče bi lahko bolj jasno povedali, kako smo izgubili boj ali vojno proti korupciji v Evropi. Mogoče bi lahko vzeli nekaj primerov, zato da bi pokazali, kako je s korupcijo multinacionalk. Ta se je zelo spremenila po značaju. Sedaj je ta boj izven Evrope. Ne vem, če poznate zgodbo Siemensa koliko je bilo teh zgodb o korupciji. Sedaj imamo tudi kitajsko pozorilo. Siemens naj bi prodajal preko nižjih cen, preko kitajskih posrednikov in to so precej nižje cene kot običajne. In kaj to pomeni? Vse te transakcije so izven domene evropskega pravosodja. Nič se ne dogaja tu. Vse se dogaja druge in bolj moramo poudariti ta boj in pomankanje doseženih rezultatov, pa tudi ulogo multinacionalk. Potem bi lahko rekli tudi to, da korupcija preprečuje oblikovanje miru, kot smo videli v Afganistanu kjer je bilo premalo humanitarne pomoči. Sedaj vidimo, kaj se dogaja v Dubaju. Dubaj ne sodeluje, vse je v temi in prenaša sredstva. Dubaj se ne odziva na mednarodne zahteve glede preglednosti transakcij. Potem, ne smemo misliti, da bodo besedila spremenila svet. Imamo toliko konvencij, poročil in nihče tega ne bere, sveda je pomembno imeti konvencije. Ampak tu imamo tudi konvencijo o ZNO, o korupciji in to ne preprečuje multinacionalkam, da se prilagodijo. Mi moramo povdariti izvajanje in za izvajanje potrebujemo sredstva in tu smo najbolj šipki. Italija ima odbor za delo proti mafiji v parlamentu. Ta odbor obstaja že 50 let in ni spremenil prav nič glede razvoja mafije v Italiji. Predlagam, Lauri, naj sestavi razpredelnico zneski držav članic, ki se prispevajo za pravosodni sektor. Glede na PNB, zato da bi videli, kako je s tem, da imamo le besede in da nimamo dovolj sredstev za dejanja. Potem smo videli, da poročevalci v senci niso najbolje razumeli to, kar je Laura napisala o migracijah in o kriminaliteti. Seveda ne pravi, da imamo korupcijo zaradi migracije, ampak pravi, da so migranti žrtve mafije ti vodijo centra za pridržanje. Torej, to je nek način, kjer je treba paziti na besede in naslove, kajti pogosto eh, mogoče ljudi ne pročijo vsega in se ne poglobijo vse vidike. Potem, zelo pomembno je poudariti tudi to, kako pomembni so žvižgači in da jih je treba zaščititi. Vemo, da je svet jasno rekel, da ne želi imeti minimalnih pravil zaščite žvižgačev. Treba spomniti to, kaj ti ne moramo se boriti proti korupciji, če nimamo žvižgačev. To je enostavno in jasno. To je kolegica zelo dobro podarila. Potem je podarila še nekaj, česar nisem videla nikjer in sicer to, da če pravosodje zapleni premoženje, ki pripada nevarnim kriminalcem, je to premoženje težko prevzeti, ker se ljudje bojijo. Gre za mafijo. Mafija je bila prej, ne vem, lasnica nekega kmetijskega zemljišča in oseba, ki bi prevzela to zemljišče, bi imela veliko težav. Torej, treba poskrbeti za to. Kajti, če zamrznemo premoženje, potem je treba paziti tudi na to, da je ohranjen tega zelo drago. Če zaplenimo neko letalo, ki je prevažalo drogo, to stane zelo veliko. Če zaplenimo recimo plovila, to stane zelo veliko. Torej, mogoče bi tu lahko izboljšali te možnosti obvestilo, ne vem, možnost prodaje teh premoženj že v samem postopku, kaj to v Italiji, kot v Franciji. Vsi vemo, da ti postopki trajajo zlahka deset let in da deset let pazimo na neko, neko letalo, ne vem, to ni smiselno. Treba je prodati to premoženje. In če se izkaže, da neko sumljenec ni potem obsojen, mu lahko povrnemo ta denar. Pozdravljam tudi to, da je povdarjeno, da imamo tudi okoljski kriminal. In čem je paradoks? države so obsojene, če ne izvajajo zakonodaje. Recimo v Neaplju plačujejo dvakrat več za smeti in potem imate gore smeti. Ja, tu imamo mafijo, ampak mafija je prevoznik. Mafija prevaža te smeti. To so industrijske smeti multinacionalk, farmacijskih družb in ni kriva, mogoče je le prevoznik. Treba je podariti tudi odgovornost tistih, ki povzročajo te smeti in odpadke. Potem je treba povdariti tudi sanitarne posledice. Vsi vemo, kako je z ljudmi, ki živijo okoli te gore odpadkov. Več smrtnosti je tam kot drugi, več bolezni. Tako. Hvala poročevalki še enkrat za upravljeno delo. Rada bi, da bi to delo postalo zelo inovativno, kajti tu gre tudi za prave razloge in gre tudi za to, da vidimo odgovornost premalo politične volje in premalo prevzemanja odgovornosti. Um, Hvala lepa. Moram bi omeniti, da je bila kolegica Žoli. Um, Pročevalka v senci za zelene gospa Jotova, pa za SD. Kolege, prosim, da se danes res držimo predvidenega časa za razliko od tega, kar se je dogajalo do povdan. Tako da lepo prosim, držite se treh minut, zelo vam bom hvaležen. Muito obrigado com alguma brevidade. Obviamente que este é um relatório muito importante. Hvala lepa. To je zelo pomembno poročilo. Sodelovanje mora biti ključen element v bitki proti korupciji? Korupcija se ne izraža enako, če smem tako reči. So nekatere točke, ki so skupne vsem in so tudi edinstveni elementi. Poročilo ne sme odražati zgolj eh, situacije v Italiji, naprimer. To mora biti politični inštrument, tak, ki bo obravnaval več držav kot samo Italijo. To mora biti odziv EU na to, kar se dogaja tudi v drugih državah. Naj vam dam primer, kaj imam v mislih. Če si pogledamo politiko vrčevanja, mnogi kolegi to zelo dobro poznate. Če je to skupni imenovalec In glede tega bi se mnogi voljivci strinjali, če želimo eh, narediti boj proti korupciji bolj političen, bi morda odvrnili nekatere ljudi od tistega, kar bi lahko bil ključen inštrument v boju proti korupciji. Moja domovina, Portugalska, je morala leta 2011 začeti program varčevanja. Trojka je zapustila Portugalsko leta 2014. Vsi se zavedamo problema korupcije v mnogih državah, ampak če, recimo, želimo politiko varčevanja povezati, recimo z bojem proti korupciji, bi to utegnilo odvrtiti mnoge. Zato ne smemo poročila preveč eh, spolitizirati, gospod predsednik. Drugi kolegi bi namreč bili morda celo odvrnjeni od sodelovanja. Nekatere politične skupine so na varčevanje gledale kot na nekaj neizogibnega, enostavno zaradi položaja, v katerih so se nekatere države znašle, nekatere države so pač potrebovale zunanjo pomoč, druge politične skupine, druge stranke pa so na varčevanje gledale kot na utelešenje vsega zlega. In ravno zato je zelo pomembno, da se izognemo politiziranju tega poročila. So tudi pravni vidiki, ki obstajajo v enih državah, v drugih pa ne. Zato bi morali gledati na stvar z pravnega vidika in zato, da bi skušali odraziti situacijo, ki morda zelo dobro opisuje eno državo, ne pa toliko druge. Poročilo mora biti čim bolj relevantno za vse države. Slišali smo tudi o žvižgačih. Ti so zelo pomembni in jih je treba zaščititi. Vendar pa bo to do določene mire predvsej zahteven vidik. Če si pogledamo kakšen je odnos posameznih političnih skupin, potem vemo, da bi to lahko bil uspešen argument v boju proti korupciji, po drugi strani pa se pojavlja tudi vprašanje konflikta interesov. Kaj pa recimo, ko gre za razkritje državnih skrivnosti? Seveda, treba je govoriti tudi o neki minimalni ravni, ampak dosti krat seveda obstajajo različni pogledi. Čisto lahko se zgodi, da zakonske zaščite ni možno dati, če gre za razkrivanje državne skrivnosti. Eva Žoli, mislim, da je bila ona, je govorila o Evropskem javnem tužilstvu. Tu smo dosegli določen napredek in mislim, da je bilo to omenjeno že v Lizbonski pogodbi, ampak ta parlament je omogočil napredek, kar zadeva kazenske preiskave. Sam sem se s tem ukvarjal, ko sem bil poročevalec za to tematiko. In ko bi morali to prenesti v zakonodajo, smo si prizadevali, da bi izboljšali uh, učinkovito, zato da bi se države pogovarjale med seboj. Nekdo, ki je sodnik in obravnava primer v eni državi, bi lahko prosil organe pregona tudi neki drugi državi, ali imajo dokaze, ki bi ji ali mu pomagali pri preiskavi. Mislili smo, da bo to težko šlo skozi, pa je bila pravzaprav eh, politična večina kar velika. Manj časa sem porabil kot drugi, ki so govorili pred menoj, ampak bom zaključil. Lepo prosim, gospod predsedni, zagotovite, da se čas za govor porazdeljuje pravično. Uh, Pozval sem vas, da govorite tri minute, vi ste govorili več kot pet minut, tako da sem zelo fer. No, zdaj bom pa uporabil kledivce za vse, ki govorite več kot pet minut. Uh, pozval sem vam k trem minutam kladivce uporabim samo, če ne vidite. To je vljudno, ta moja gesta je vljudna. Če pa ne vidite, bom pa tudi uporabil kladivce in potolkal z njimi. Vsi stalni člani tega odbora to vedo. Brez pripomb, brez mikrofona, prosim. Gospod Jung je pa kolega, ki vem, da je zelo discipliniran. Hvala. Bom uh, poskusil biti čim bolj kratek in jedrnat. To je moja prva pripomba. Sam sem bil član odbora Krim v času, ko smo se želeli izogniti božičnemu drevescu, pa smo dobili ravno to z veliko um, priporočili, ampak ker je bilo tega toliko, je bilo težko, da bi potem inštitucije izbirale tisto, kar jim ustreza. Zato upam, da bo to poročilo samo potrdilo že sprejeta besedila in se umilo na nove ideje in nova besedila. Tri stvari bi rad povedal. Prvič, mednarodno sodelovanje. Komisija ima tu primankljaj, ne deluje dovolj z grekom sveta Evrope, celo vidimo, da prihaja do napetosti med komisijo in združenimi narodi, pa tudi OECD-ja ne vidim zastopanega v zadostni količini. Torej, osredotočiti se moramo ne samo na ukrepe znotraj EU, pač pa tudi na sodelovanje med EU in druge mednarodne organizacije. Potem pa še vsebinska pripomba. Javna sredstva. Veseli me, da je ena točka namenjena tudi temu. Sam bi znotraj javnih sredstev posebej omenil javno naročanje. Računsko sodišče vse čas opozarja na resne napake. Sprašujem se, ali so to res samo napake, vedno znova. Rad bi slišal kaj več s tem v zvezi. In potem še zadnja stvar, to pa je preventiva. Veliko stvari se tu da povedati. Ena stvar je. Um, raziskovalno novinarstvo. Ne gre samo za način poročanja, pač pa tudi ustrahovanje novinarjev in zaščita novinarjev bi tudi morala biti omenjena. Žvižgači so že bili omenjeni, osebno se zauzemam za to, da bi imeli evropsko zakonodajo na tem področju, tudi za države članice in menim, da je možno poiskati besedila, ki bi to lahko tudi ustrezno odrazile. Tu so še druga besedila, ki so pomembna. Pri pranju denarja smo imeli poročilo s Argentini, kjer smo govorili o tem, kdo je tisti, ki se dejansko okoristi. In potem je tu še zadnja točka. Povezava med organiziranim kriminalom in korupcijo, recimo trgovinske, poslovne skrivnosti. To bi lahko vplivalo na pravico do zaščite žvižgačev. Prav tako je govora tudi o zasebnih družbah z omeno odgovornostjo, z enim samim zaposlenim ta podjetja, poštne nabiralniki so bila ustanovljena brez vsakega nadzora in tudi brez doslednega upoštevanja EU zakonodaje. Hvala lepa, naslednja je Silvi. Um Hvala lepa. Zahvaliti se želim eh, Lauri, da se je osredotočila na najbolj ključne stvari, to se mi zdi dobro izhodišče. Edina stvar, ki bi se rada dotaknila, to je čisto ob koncu. In sicer gre za uporabo zaseženega premoženja. Ustanovili naj bi Evropsko mrežo nacionalnih agencij za razdelitev zaseženih predmetov oziroma zaseženega premoženja. Nisem čisto prepričana, ali v vseh državah članicah že obstajajo agencije, ki so pristojne za kaj takega. Če je tako dobro, če pa ne, pa bi morali pravzaprav od držav članic zahtevati, naj ustanovijo take agencije oziroma službe in drugič, ne razumem čisto, kako bi to lahko delovalo. Zdi se mi namreč, da na tem področju, ki se mi zdi zelo, zelo pomembno, namreč, ko gre za to, da vrnemo zasežen denar nazaj za družbene namene, ne vem, kako bi to bilo izvedljivo in zato prosim poročevalko, da še nekoliko bolj poglobljeno dela ravno na tem področju. Hvala lepa, Marju Loristin. Hvala. Podpiram to, kar je pravkar povedal kolega De Jong glede medijske svobode in eh, raziskovalnega novinarstva. Namreč, ko analiziramo in porabimo podatke Greka eh, ter recimo indeks svobode medijev, vidimo, da je tu povezava med korupcijo in svobodo medijev. Ta povezava obstaja. Zato prosim, dajmo več sredstev kakovostnim medijem. To je eno. Drugo, v tej novi situaciji si moramo ogledati tudi digitalizacijo. Namreč digitalna unija, digitalne storitve ustvarjajo več priložnosti za preglednost. In iz lastnih izkušenj iz svoje domovine Estonija lahko povem, zdaj imamo 95 odstotkov vseh davčnih napovedi odanih preko interneta. Vse transakcije nad 1000 evrov se morajo elektronsko poročati davčni upravi. To zelo pomaga tudi novinarjem, da dobijo informacije, da imamo nadzor in preglednost. Tretja stvar pa je ta kultura zaupanja. Ponovno, če si pogledamo odnos med indeksom korupcije ter eh, indeksom medijske svobode, je zelo pomembno, kolikšna je stopnja zaupanja v policijo in v javne inštitucije. Večje zaupanje pomeni manj korupcije, to pomeni tudi transparentnost, objavo podatkov, transparentnost javnega naročanja, transparentnost prejemnikov javnih sredstev, torej digitalne storitve, medijska svoboda, to so pravzaprav mejniki v tem boju. Hvala lepa, Marju. Juan Fernando, zelo na kratko, prosim. Ne bi želel zamuditi priložnosti, da sem konstruktiven pri tej tako pomembni temi, ki obravnavamo na podlagi poročila odbora Krim, organiziranem kriminalu in korupciji. Mislim, da ne smemo jemati za samo po sebi umevno, in ne smemo podcenjevati čezmejnega izobraževanja o boju proti korupciji. Sam sem se kot um, bivši minister za pravosodje in kot bivši pripravljalec zakonodaje na področju kazenskega pravosodja, to dobro vem. V večini primerov je so lahko mediji tako skorumpirani, kot je sam politični sistem. In zato bi morali poudariti pomen izobraževanja proti korupciji in to vse od najnižje ravni. To mora biti vir upanja za novo vzgojo proti skorumpiranim praksam. To je najboljši način, da se borimo proti transverzalni razsežnosti korupcije. Ta sega od civilne družbe do inštitucij in potem prihaja od političnih inštitucij in gre navzdol vse pore družbe, torej od spode na vzgor in od zgor in navzdol. To se mi zdi, da je točka, ki jo je treba osvetliti v končnem osnutku poročila, o katerem se pogovarjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. No, uh, spet zamujamo, ampak vseeno bi naprosil komisijo, naj poda nekaj uh, kratkih pripomp. Prosim. Hvala lepa, hvala lepa Lauri Ferrari za to dobro osnovo, tudi za naše delo v komisiji. Pozorno smo prisluhnili različnim pripombam. Naj eh, se odzovem na nekatere izmed eh, komentarjev. Če bi se odzvala na vsakega, bi bila predolga. Ampak dobro, eh, obstaja povezava med organiziranjem kriminalom in korupcijo, to je jasno. Tudi jaz sem vodja delovne skupine, ki se s tem ukvarja, tako da želimo nekako povezati ta dva elementa cenim tudi povezavo um, te infiltracije v zakonito gospodarstvo. Potem naslednja pripomba. Um, sama zakonodaja ne more prinesti rešitev. Samo z polnim izvajanjem bomo lahko izpolnili naše cilje. Seveda pa moramo te pospremiti tudi z drugimi ukrepi. No, ena točka v zvezi z zakonodajo. Tukaj se moramo zavedati dejstva, da je to področje še vedno področje, ki spada v tretji stebr. E, to pomeni, da je na nekaterih področjih zelo težko ali pa skoraj nerealistično misliti, da bi lahko sprejeli vse evropska pravila, No, sicer ocenjujemo možnost uh, zakonodaje uh, za to področje ali ono, uh, ampak uh, moramo pa predvsem se tukaj zanašati na posamezna orodja. Naj izpostavim dve najpomembnejši temi. Uh, prva je v enem, v enem izmed teh uh, treh priporočil, torej gre za socialno uporabo. Um, zaplenjenega premoženja. Eh, tukaj imamo poseben urad, ki se s tem ukvarja že nekaj let. Ehm, vsak mesec se sestanemo z predstavniki tega urada. Oni so že predstavili nekaj najpomembnejših praks, izvedli nekaj študij. Predvsem pa je pomembno, da sedaj začenjamo z razvojem uradnikov za upravljanje tega zaplenjenega premoženja. Eh, tako, lažje, tako bomo lahko lažje izmenjavali najboljše prakse. Dobro bi bilo, če bi imeli to evropsko prakso za eh, takšno uporabo zaplenjenega premoženja. Tudi na področju javnih razpisov imamo seveda direktivo o javnih razpisih, o javnih naročilih. Ena izmed glavnih naložb, naložb, eh, oprostite, določb te um, direktive je, da bi uvedli možnost e-razpisov. Um, no, mi tesno spremljamo ravnanje držav članic na področju javnih naročil, tudi v okviru Evropskega semestra gospodarskega upravljanja. Um, to je zelo pomembno, saj gre vse do ravni šefov vlad in držav. Uh, Torej, eh, v okviru tega razmišljamo oziroma preučujemo tudi javna naročila in v zasebnih eh, projektih eh, skušamo združiti podjetja, ki jih podpira Transparency International in pa drugi, um, druge nevladne organizacije, preučujemo uporabo javnih naročil v različnih regijah držav članic. Eh, no, naj vam podam nekaj primerov. Pri poročilu o boju proti korupciji si, ogled, si ogledujemo vsa ta vprašanja. Poročilo bo objavljeno naslednje leto. Toliko z, mo obvious, Toliko z, moje, z moje strani. Eh, no, eh, naj bom jasen, tukaj gre za delovni dokument, tako da ne želim, da bi odžirali čas drugim točkam na dnevnem redu. Eh, besedo želim še enkrat dati eh, poročevalki. Laura, zamujamo, verjetno ne boš mogla odgovoriti na vsa ta vprašanja poročevalcev in poročevalcev v senci, ampak morda lahko podaš eh, nekaj zaključnih pripomb. Veselim pa se tvojega poročila. Izvoli, Laura. Hvala lepa, predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom, ki so se oglasili za svoje pripombe. Če sem prav razumela, smo soglasni, kar zadeva strukturo tega delovnega dokumenta, torej splošen pristop, ki nam bo pomagal pri pripravi končnega poročila. To je že izvrstno izhodišče za skupno delo in za to, da dobimo poročilo, ki se bomo z njim strinjali vse. tudi omembo davčnih oaz sem si zabeležila in takoj, ko bo o tem glasoval posebni odbor tax, se bomo ukvarjali tudi s tem. Videli bomo tudi, kakšno bo mnenje odbora kont. Zelo pomembno je povdariti tudi, tako kot je povedala kolegica Jotova, konflikt interesov in nezakonito pridobljeno premoženje prav tako pa tudi infiltracijo korupcije in organiziranega kriminala, ko gre za pomoč tretjim državam in humanitarno pomoč eh, z mnenjem odbora Deve bomo nedvomno dobili dragocene prispevke. Pa še tabela, o kateri je govorila kolegica Žuli, kjer naj bi prikazali korelacijo med tem, koliko namenijo posamezne države za pravosodje v odnosu do BDP-ja. Tudi to je vidik, ki si ga je treba zapomniti. Naj spomnim, da smo prav tako eh, naročili tudi študijo, ki bo ugotovila, koliko nastane ne ukrepanje, koliko stane evropske inštitucije to, da nimamo skupnih predpisov na področju uh, korupcije in organiziranega kriminala. In ravno ti podatki nam bodo služili, da bomo imeli boljši pregled nad stanjem v Evropi. Kolega Melo je dejal, da naš cilj ni, da bi prikazali pogled na stanje v Italiji. Absolutno ne. Temu se moramo izogniti in veseli me, da prihajajo poročevalci v senci iz različnih držav, tako da bo vsak od njih lahko dal svoje predloge, ne samo na podlagi svojih eh, kompetenc, pač pa tudi v luči ozemlja, ki mu pripada. Rezultati te študije bodo vse evropski in to nam bo dalo še nadaljno podlago, da se bomo lahko v priporočilih pogovarjali še širše. Zanimivo je tudi to, kar je povedal kolega De Jong glede mednarodnega sodelovanja. In več vas je govorilo o zaščiti eh, raziskovalnega novinarstva. Ne bom zavlačevala, zahvaljujem se tudi komisiji za podporo pri tem našem delu in tudi za pripombe v zvezi z delom, ki ga opravljamo in tudi v zvezi z zaseženimi, zaseženimi predmeti oziroma zaseženim premoženjem. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki, poročevalcem v senci in pa drugim poslancem, ki so sodelovali v razpravi. Zelo se veselim poročila. Sedaj pa 26. točka na dnevnem redu predstavitev glavnih izsledkov študije, ki jo je naročil tematski sektor Evropskega parlamenta, primerjava med zakonodajo za varstvo podatkov ZDA in pa EU za namene kazenskega pregona. Slišali bomo predstavitev Franciske Bom, ki je profesorica na Inštitutu za informacijsko, telekomunikacijsko in medijsko pravo Univerze v Münstru v Nemčiji. No, s tem bo sledil še čas za vprašanja in odgovore. E, to je seveda zelo povezano z nekaterimi našimi aktualnimi izzivi. Parlament e, želi poznati vse okoliščine ozadja v luči uh, okvirnega sporazuma z ZDA. Uh, Um, gospa Böhm, izvolite besedo. Hvala lepa, hvala lepa za povabilo, da predstavim izsledke študije pred odborom. Uh, zaprosili so me naj uh, naredim primerjavo med uh, zakonodajo Evropske unije in pa ZDA za namene kazenskega pregona in za namene um, zagotavljanja nacionalne varnosti. Študijo smo pripravili v luči okvirnega sporazuma in potencijalnega novega sporazuma o varnem pristanu. Študija omenja okvirni sporazum. Um, še preden je v javnost pricrljal prvi osnutek tega sporazuma v septembru. Jaz sem študijo torej pripravila že predtem. Eh, študija je razdeljena na dva dela. Prvi del pokriva evropsko pravo in pa inštrumente Sveta Evrope, drugi del pa pokriva eh, posebne vidike ameriške zakonodaje. Um, jamstva glede varstva podatkov v ameriški zakonodaji eh, je precej kompleksno. Uh, gospod Binjami iz Univerze v Washingtonu je pripravil uh, ta ameriški del študije. Oprostite, gre za gospod. Uh, jaz sem svoje ugotovitve torej osnovala na njenih ugotovitvah in sem analizirala samo nedavne razvoje dogodkov uh, Eh, oziroma nedavni razvoj zakonodaje v ZDA, mm, upoštevala sem recimo akt o svobodi in tako naprej. Eh, potem zakonodaja za namene kazenskega pregona. No, kar se tiče Evropske unije, je tukaj jasno, da od leta 2009, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, so, eh, bili okrepljen, so bila okrepljena načela varstva osebnih podatkov predtem to ni bilo zapisano v primarno zakonodajo in se ni toliko eh, nanašalo na drugi ali tretji stebr mm, precedenčnega prava, torej eh, tuli, tukaj ni veliko. Eh, omenjam tudi precedenčno pravo sodišča iz Štrasbura. Eh, no, eh, nedavno je Evropsko sodišče odločalo v, eh, v dveh pomembnih zadevah, v zadevi o hrambi podatkov in pa v zadevi Šrems. Na kratko o teh dveh primerih, primera temeljita na primarni zakonodaji, 16. člen del, pogodbe o delovanju Evropske unije eh, in pa 7. in pa 8. člen listine o temeljih svoboščinah. Naj ne spregovorim o primeru, eh, ki ga je obravnavalo Evropsko sodišče o hrambi podatkov iz leta 2014. To je bilo zelo pomembno za obdelavo podatkov v sektorju kazenskega pregona. Ehm, to navaja splošna načela, ki bi jih morali spoštovati na tem področju. Recimo nanaša se na eh, zbiranje, hrambo in obdelavo podatkov v zvezi z posameznimi kršitvami, ki zahtevajo posamezne utemelitve. Eh, in to je zelo pomembno, ko gre za izmenjavo podatkov in pa transfer podatkov med Evropsko unijo in pa ZDA. Sodišče je prav tako ugotovilo, da ni važno, ali lahko osebe dokažejo dejanski nadzor ali ne. Še vedno lahko trdijo, da je ta nadzor obstajal, to sprožijo pred sodiščem. Sodišč pa mora eh, razlikovati med eh, površinskim in pa masovnim zbiranjem podatkov. Um, prav tako pra, eh, govori sodba o tem, da Uh, torej govorijo o, o m, mm, dostopu do vsebine in tako naprej. Potem uh, Eh, govori tudi o pravilih eh, varstva podatkov, potem eh, omejeno obdobje hrambe podatkov in tako naprej. Potem primer Šerem se nanaša na dve vprašanji. Najprej ehm, pristojnosti organov za varstvo podatkov, organi za varstvo podatkov morajo preučiti pritožbe državljanov, tudi če v zvezi s tem obstaja sklep ali odločitev komisije. Drugi vidiki primera Šrems se nanašajo na veljavnost oziroma neveljavnost eh, eh, varnega pristana. To verjetno vsi ve, veste. Eh, to sporočilo sodišča je bilo zelo močno. Ugotovili so, da ta zakonodaja krči, krši temeljne svoboščine in pravice Um, v varnem pristanu tudi ni možnosti pritožbe posameznikov v ZDA. V varnem pristanu je bila neka določba, ki. Določba, ki je onemogočala izvajanja, izvajanje evropskega prava, kajti ameriško pravo je imelo um, Eh, torej je bilo prednostnega pomena tukaj. Eh, no, eh, ne gre torej samo za vire iz primarne zakonodaje. Standarde najdemo tudi v sekundarni zakonodaji v različnih uredbah in direktivah in okvirnem sklepu o varstvo podatkov v sektorju kazenskega pregona. E, torej tukaj gre za, nekakšno, za nekakšen mozaik. Uh, skušala sem uh, identificirati osnovna načela, ki sem uh, jih razbrala iz uh, osnutka predloga uh, Eh, o varstvu podatkov, eh, za okvirni sporozum o varstvu podatkov in pa za uh, zakonodajo o varstvu podatkov v kazenskem pregonu. Skratka, tukaj imamo določene standarde, ki jih je treba spoštovati. Pomembna je tudi neodvisni nadzor, neodvisni pregled in pa prenos podatkov tretjim državam tukaj treba urediti določene vidike in uh, primer številem se je to še toliko bolj izpostavil. Pomembni, uh, so tudi, pres, pomembne so tudi časovne omejitve hra, um, hrambe podatkov, potem prepovedano je profiliranje in avtomatična izmenjava podatkov. Naslednji posnetek, prosim. Če preučujemo precedenčno pravo eh, eh, sodišča za človekove pravice v Štrasburu. No, tukaj je pomemben osmi člen. Naslednji posnetek, prosim. Precedenčno pravo eh, v okviru osmega člena, ko gre za ukrepe kazenskega pregona. Eh, Eh, torej, tukaj je precedenčno pravo precej obsežno. Eh, sodišče v Štrasburu se že od 70-ih let ukvarja s tem, tako da imamo veliko precedenčnih primerov iz eh, sodišča za človekove pravice v Štrasburu in Evropsko sodišče se pogosto sklicuje na to precedenčno pravo. Torej, zahteva jasne okoliščine, omejeno hrambo podatkov, prepoveduje stigmatizacijo ljudi, ki so zajeti v podatkovnih bazih, potem um, nasprotuje tudi masovni hrambi podatkov, eh, spet časovne omejitve in eh, tako naprej. Eh, torej vse pravice, ki so tukaj naštete, vključno obvestilo o nadzoru. Če povzamem, v evropskem pravu tako primarna, kako tudi sekundarna zakonodaja na obsežen način ščiti uh, osebne podatke. Eh, tukaj je, so pomembna zlasti načela sodišča za človekove pravice v Štrasburu. Sedaj pa še nekaj besed o ameriški zakonodaji. Eh, analizo sem tukaj raz, razdelila na dva dela, na jamstva. Eh, torej jamstva so tukaj omejena, imamo četrti amantma, um, akt o zasebnosti in pa um, osnutek uh, akta o pravosodju in pa pravnih sredstvih. No, ta zadnji akt naj bi odpravil določene pomankljivosti, ampak dokazala bom, da temu dejansko ni tako. Ta akt uh, Eh, predvideva štiri pravna sredstva in ta štiri pravna sredstva bi morala veljati tudi za evropske državljane, vendar pa eh, temu ni tako v, v aktu o zasebnosti. Eh, tukaj se ta načela ne izvaja oziroma se izvaja na omen način, zlasti ko gre za tretje in pa četrto pravno sredstvo, pravno, eh, torej četrto pravno sredstvo se uporablja samo v zelo omejeni obliki. Akt o pravosodnih sredstvih torej ne odpravlja vseh pomankljivosti iz eh, akta o zasebnosti. Naslednji posnetek. Torej, um, uh, ta akt o responsibilities in the Privacy Act. It only relates to. Akt o pritožbah se nanaša samo na države, ki so podpisale sporazum, ki so vključene v ta akt in eh, nanaša se samo na podatke, ki so bili prenešeni, eh, torej ne podatkov, do katerih so ameriški organi mm, imeli dostop na kakšen drugačen način. In uh, še nek vidik obstaja v tem aktu o pritožbah, o pravnih sredstvih. Uh, v glavnem uh, eh, izuzema podatke v okviru kazenskega pregona iz te omejitve tako da ni jasno, kako se potem to povezuje z aktom o zasebnosti. Naslednji posnetek. Eh, no, eh, potem imamo tukaj že celo vrsto drugih aktov, ki določajo obliko dostopa do podatkov FISA, Patriot Act, Freedom Act. Ne bom se spuščala v podrobnosti, kaj ti te so opisane v študiji profesorice Benjami. Samo nekaj besed o uh, aktu o svobodi. Ta sicer predvideva določene izboljšave za ameriške državljane, recimo uh, časovne omejitve, sodni nadzor uh, in pa uh, nadzorni organ ter uh, preglednost. Ampak to velja samo za ameriške državljane. Uh, no, na naslednjem posnetku lahko vidite, kaj ostaja nespremenjeno. Uh, izvršni nalog 12.3.3 eh, in pa določeni odloki iz FISE. E. Seveda obstajajo zakoni, ki omogočajo masovni nadzor, uh, teh, tega akt o svobodi ne spreminja. Skratka, um, analiza je zelo dolga. V zaključkih ugotavljam naslednje, še vedno obstajajo omejena, omejene varovalke v ameriški zakonodaji glede varstva podatkov, tudi akt o pravnih sredstvih in pa akt o svobodi tega ne odpravlja. Um, še vedno tukaj, torej obstajajo bistvene razlike. Toliko z moje strani, seveda pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Yeah, um, can I just um, ask? I'm sorry, colleagues, we were running over time and we started this late, so my apologies to. Torej. Besedo bodo najprej dobili poročevalci v senci in pa še drugi potem pa še drugi poslanci, ki želijo sodelovati v razpravi. Well, I just go through the shadows, or nobody's. For some, you're all engaged in the presentation. You didn't indicate um, in the usual way. Uh, ja, vsi ste s takim zanimanjem poslušali predstavitev, da se spoh niste javljali k besedi, tako da bom začel kar za poročevalce v senci. Aksel Vos, če ne želite besede, lahko to seveda zavrnete. Ja, vielen Dank, Herr Vos. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Mislil sem, da bo gospod poročevalec eh, kot prvi dobil besedo. Ampak dobro. Gospa, bi vam najlepša hvala za vašo predstavitev. Um, predstavitev jasno pokazala, kako obsežen in kompleksen je ta sistem. Mene najbolj zanima vaša ocena, v kolikšni meri so naši režimi varstva podatkov primerljivi, torej na evropski in pa na ameriški strani. In ali lahko rečemo, da smo na ameriški strani nekakšenkoli način zaščiteni? Obstaja tukaj kakšna podobna stopnja zaščite? Vem, da je to težko, na to težko odgovoriti, ampak zanima me vaša ocena. Eh, kajti sam eh, to samo s težavo ocenim. Vi ste se intenzivno ukvarjali s tem in eh, morda boste lahko bolje odgovorili na to vprašanje. V, zadnjih, v zadnjem času se je veliko spremenilo, veliko je bilo storjenega, zato lahko morda z lažjo vestjo sedaj nadaljujemo ta bilateralna pogajanja. Hvala lepa. Jano, Jan ni poročevalec v senci, je poročevalec, zato bi mu moral kot prvemu dati besedo. Eh, Jan izvoli potem pa gospa Loresten. Hvala lepa, no jaz uh, nimam težav s tem. Uh, zanima me naslednje. V zvezi študijo je za nas zanimivo predvsem naslednje vprašanje. Katere so tiste pravice, ki v aktu o pravnih sredstvih eh, zadevajo evropske državljane. Kakšne dodatne pravice so s temi akti dobili, če na drugi strani oziroma ali na drugi strani obstajajo tukaj kakšne omejitve? Zanima me tudi, kakšna je lahko dodana vrednost tega sporazuma. In zanima me, ali je to, o čemer se sedaj pogajamo, v skladu z našimi standardi, ali sporazum odgovarja zahtevam, ki jih je v svoji sodbi formuliralo Evropsko sodišče. Hvala, Jan. Mariju Loristen, poročevalka osince skupine SD. Hvala lepa za to zelo koristno poročilo ta primerjava ima za naše delo zelo visoko praktično urednost eh, in eh, tudi za naše delo v zvezi z direktivo o kazenskem pregonu. No, razlika med eh, sistemoma je naslednja. Mi imamo pristop, ki temelji na pravicah, američani pa imajo pristop, ki temelji na tveganjih. Ali lahko morda kaj več poveste o tem? Oba sistema imata svoje prednosti in pomankljivosti. Um, torej, eh, ko gre za našo kulturo kazanskega pregona, je ta pod močnim vplivom kulture kazanskega pregona v ZDA. Ali lahko morda nekaj več poveste o tej primerjavi uh, različnih filozofij, um, načel in uh, pravic? Hvala lepa. Juan Fernando. Kar se da kratko. Zanima me uh, ta um, presenetljiva ugotovitev, da akt o pravnih sredstvih ne predvideva pravnih sredstev za naše državljane, za nas. Ali obstajajo kakšni dokazi za to, da so morda evropski državljani uh, Eh, iskali pravno zašito v ZDA in jim to ni uspelo. In kakšna je primerjava? Eh, oziroma, kakšna je posledica uh, tega akta za mm, naše državljane v ameriškem pravnem sistemu? Hvala, skušala bom biti kratka in jedrnata. Gospod Fos, kar se tiče primerljivosti pravic, no na to je težko odgovoriti. Eh, nekako primerjamo jabolka in eh, hruške tukaj. Evropska unija ima neko osnovno um, načelo temeljnih svoboščin in pravic, torej gre za pravice in svoboščine, ki veljajo za vse. V ZDA pa imajo takšne pravice predvidene samo za njihove državljane. Američani pogosto omejujejo obseg zakonodaje, eh, mi to uredimo v okviru sorazmernosti in izjem recimo. To pa se tam ne dogaja. Eh, obseg zakonodaje, tudi ko gre za akt o pravnih sredstvih ali akt o svobodi, eh, so ti akti od vsega začetka zelo omejeni, ima zelo omejen eh, obseg, predvideva samo varstvo ameriških državljanov. Torej tukaj pač obstaja neka velika um, razlika med pravnima tradicijama. Um, tako da mislim, da. ZDA nimajo nekega obsežnega uh, jamstva glede varstva podatkov, varstva zasebnosti. No, potem še ta okvirni sporazum, ali je ta v skladu z našimi standardi. Tudi to, tukaj se moram navezati na akt o pravnih uh, sredstvih. Uh, no, um, akt o zasebnosti sicer predvideva določene pravice, ampak torej možnosti pravnih sredstev, ampak na zelo omejen način. Ehm, enega pravnega sredstva naši državljani sploh ne morejo uporabiti, ostala tri sredstva so zelo, ali, so zelo omejena. Uh, ne vem, zakaj se je to zgodilo, kaj ti lahko bi rekli vse, v, vse kar velja za, Američa, za ameriške državljane v okviru akta o zasebnosti, mora veljati tudi za evropske državljane. Um, Potem vprašanje različnih pristopov. ali naj odgovarjam v angliščini. Torej, kot sem že povedala, um, ameriški akti imajo ponavadi zelo omejen obseg. Um, no, v Evropi obravnavamo vsak posamičen primer, upoštevamo načela sorazmernosti, uh, preverjamo vse skupaj. Uh, Američani pa imajo um, akte za zelo omejenim obsegom in samo znotraj tega omejenega obsega so, je ta zakonodaja izvajana. Uh, zato tudi tam ni temeljih svoboščin in pravic za evropske državljane. Gre samo za to, da so te pravice zagotovljene ameriškim državljanom. Uh, no, uh, podatki o evropskih državljanih, ki so želeli. Uh, uporabiti določena pravna sredstva v ZDA. Mm, no, tukaj sem bila nekoliko vključena v primer Šrems, skušali smo uporabiti določena pravna sredstva v ZDA, ampak to ni bilo možno. Ni bilo odgovora, vsakeč smo skušali poslati še eno pismo, ampak dobili smo vedno isti odgovor, zato nismo pristojni, prosim, obrnite se na nekoga drugega. Tako da res ni bilo možno najti organa, ki bi bil eh, pristojen za to, ki bi bil pripravljen eh, mm, se odzvati na zahteve eh, evropskega državljana v tem primeru. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegi, da ste bili tako kratki in jedrnati v zvezi s to teč, točko, tako da smo nadoknadili nekaj časa. No, uh, sedaj lahko slišimo tudi predstavitev v zvezi z naslednjo točko. Tukaj poročevalec Timothy Kirkhope. On ni mogel poročati o napredku dialoga o PNR včeraj. Um, tako da bomo obravnavali obe njegovi točki. Uh, Timothy, ali želiš najprej obravnavati PNR ali eh, točko 27? Dobro, potem bomo slišali poročilo o trenutnem stanju pogajanj o PNR. Brez nadaljnega dajem besedo um, Timotiju Krkopu. Uh, Hvala, predsednik. Ponovno se opravičujem, ker nisem bil z vami včeraj, ko ste obravnavali to točko zaradi težav s prevozom po Evropi. Mislim, da se tega zavedamo. Sedaj bom podal oceno stanja glede evidence potnikov. Sedaj so potekali že štirje trialogi, petega naj bi imeli jutri in res smo napredovali glede ključnih vprašanj. Prepričan sem, da bomo imeli dober dogovor do konca leta. Seveda računa na podporo kolegov tu v parlamentu, v Evropski komisiji na svetu, zato da bi to dosegli. Upam, da bo dobro sodelovanje med vsemi političnimi skupinami trajalo še naprej tako kot je bilo doslej. Naj povdarim, kje smo glede glavnih vprašanj. Najprej glede leti znotraj Evropske unije. Svet je jasno rekel, da bi države želeli to vključiti v področje uporabe direktive. Države minijo, da bi morali te lete znotraj Evropske unije vključiti, da bi bil boj proti terorizmu in proti trgovini z drogami, tihotapljenj in drugimi oblikami kaznjivih dejanj bolj učinkovit. Svet pravi, da če teh leto ne bomo vključili v Evropski PNR in če instrumenti ne bodo sprejeti hitro, bodo države imele manj možnosti za poenoten sistem PNR in potem bomo ustvarili nacionalne PNR sisteme z različnimi pravili, zlasti vključno z varovalkami glede varstva podatkov nekaterih državah, predsedajoči, imamo 80 odstotkov zbranih podatkov o letih, ki so znotraj EU. Parlament ima še vedno bojazni glede vključitve letov znotraj Evropske unije. Pogajanja še tečejo. Glede obdobja hrambe podatkov smo podrobno obravnavali te vidike. Seveda je to zelo občutljivo vprašanje. Imeli smo kar nekaj razhajanj med tremi institucijami v pogajanjih. Po teh razpravah mislim, da gremo v smeri kompromisa in to je lahko spremljivo. Svet je na začetku prosil za pet let pred maskiranjem podatkov in slišimo tudi predlog, da imeli 30 dni. Torej potrebujemo kompromise na obeh stranih. Ampak glede na to, kar bo sprejeto, sam kot poročevalec meni, da mora biti vse sorazmerno. 12 mesecev ali več, po mojem mnenju, ni dober predlog. In glede tega sem predvsej odločen predsednik. Področje uporabe direktive, to smo obravnavali. Parlament je želel zaprti in krajši seznam. To bo še vedno prioriteta za parlament in tudi zame kot za poročevalca. Razprava o seznamu kaznjivih dejanj, tem ali naj vključimo tudi mednarodne dejanja, to se bo seveda nadaljevalo. Predlog parlamenta, da bi vključili PNR, tistih gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki, svet je obrazložil, da ko gre za te subjekte, ti niso vključeni v predlog predsedstva, s katerim naj bi dosegli kompromis, kajti to naj bi ustvarilo tehnične ovire za države. Svet se želi izogniti temu, da bi nalagali dodatno obremenitev za države zbiranjem tistih podatkov, ki jih običajno ne bi zbrane. Potem imamo pomisleke, da ti podatki ne bi bili dovolj kakovostni. Istočasno se države želijo izogniti varnostnim vrzeljem. In zato svet predlaga postopen pristop Nacionalni organi držav članic lahko to preverijo po nacionalnih pravilih. Tu imamo tudi obvezo, da bi imeli več dokazov, ampak šele v prihodnosti. Komisija je pripravljena preučiti to možnost, ampak potrebuje čas za proces in za to, da bi prevideli, kako bo ta proces pregleda potekal. Potem imamo samodejno izmenjavo podatkov. To je predlagano parlamentu po sedmem členu, obravnavali smo tudi sedmi člen, torej samodejno izmenjavo podatkov, kot to predlaga parlament. Svet ne sprejema tega, da bi imeli samodejno izmenjavo podatkov med PIU-ji. Svet in komisija sta zaskrbljena, kajti samodejna izmenjava informacij ne izpolnjuje zahtev, ki jih res omenjamo. Tu imamo tudi načelo sorazmerja in potrebe. Predsednik, Poskrbeti moramo za to, da bomo res poskrbeli za izmenjavo pomembnih in koristnih informacij. To je ključno vprašanje. Če želimo oblikovati tak instrument, ki bo čigovit in koristen. Izmenjava panera podatkov z Europolom. Ja, seveda bi tudi jaz rad videl močnejšo vlogo Europola v direktivi. Komisija je povdarila, kako pomembno je, da je izmenjava podatkov pa naraz s Europolom kompatibilna s pravno podlago po novi uredbi 2. Odnos med PNR in novim svežnem varstvom podatkov, pogajanja o odnosu med PNR-jem in tem svežnjem potekajo, svet je predlagal, da imamo dinamične omembe, zakonodajo varstvo podatkov v tej PNR direktivi? Predsednik, pa še nekaj, pri čemer ne bom popuščal. In sicer je to, da potrebujemo zelo dober in celovit ter trden mehanizem pregleda. Vedeti moramo, da naj bi sprejeta zakonodaja delala in bi bila učinkovita, da bi delovala učinkovito po določenem časovnem obdobju. In predsednik, res moramo poskrbeti za to, da bodo zahteve iz sodbe Evropskega sodišča o hrambi podatkov odražene tam procesu pregleda. Glede tega sem predvsej odločen, mislim, da je to zelo pomembno. Predsednik, to je moj kratek pregled. Naslednji trialog naj bi potekal jutri in sam sem predvsej odločen in upam, da lahko dosežemo dogovor, kar bo večina lahko tudi podprla. Hvala. Dobro, hvala. Kolegi, običajno imamo priporočilo v trialogu razpravo brez vprašanj in odgovorov. Z nami so poročevalci v senci. Dva člana se oglašata. Časa je malo imamo druge pomembne točke na dnevnem redu. Torej, prosim vas, da sedaj poveste, če se želite oglasiti. Torej, poročevalci v senci in člani, se želite oglasiti? Ja, ste na seznamu. Sedaj povejte in potem bomo zaključili seznam, da ne boste tega povedali pozneje. Kar držite roko v zraku, prosim, držite roko v zraku, dokler vam ne bom nakazal. No, ne asistenti, člani. Zato, da bi zaščitili druga točka dnevne redu, to počnem, kajti sedaj smo že presegli čas, dobro. Ali lahko sedaj spustijo roke? Dobro, sedaj pa ja. No, Seveda ne moremo imeti celotne razprave, pa na raju prosim, da ste kratki in drnati. No, dobro, če želite ponavljati vse odprej v redu, pa prosim, da ste kratki in drnati. Ne moram imeti celotne razprave po naraju ponovno. No. Korisno bi bilo slišati specifično vprašanje za obročevalca. Najprej gospod Fos. Oh, prosim, da ste tako kratki, kot se le da. Hvala. Ja, um, Eh, no, želel sem se zahvaliti za dobro delo. Poročevalec je zelo dobro prikazal, kako se stališča razhajajo, ne samo znotraj parlamenta, ampak tudi med institucijama. institucijami. Mislim, da je dokazal veliko potrpljenja v zadnjih nekaj letih, predložil je dobre predloge in. Uh, Glede na zunanjo nujnost bi morali končno tukaj dokočati delo. Prosim vse kolege, da tukaj ustrezno sodelujejo in se poročevalcu zahvaljujem za njegovo delo. Hvala, gospod Sipr. Hvala lepa. Vlogo poročevalcev sem vedno razumela na ta način, da če imaš eh, mandat za pogajanja, se mora poročevalec seveda zauzeti za ta mandat. In eh, tudi tukaj izhajam iz tega, da bo Timothy Kirkhope to naredil. Me pa presenečajo nekatere izjave sveta. Nekoliko sem, kako bi se lepo uh, izrazila, zmedena sem. Uh, torej, nujno je, da se pogajamo hitro, ne šele 15. Eh, decembra, 20. januarja, ampak čim prej, čim prej. Sprašujem se, zakaj. V osnovi smo imeli rok izvajanja treh let, sedaj sta že menili dve leti, tako da ni važno, ali bomo odločili danes ali čez štiri tedne. Tako ali tako bo trajalo, predem bo vse skupaj izvajano. No, potem uh, z veseljem ugotavljam, da smo uh, pri svežnju o varstvu podatkov dosegli napredek, ko bi naplivalo tudi na svežen PNR, ampak uh, vedno znova nam grozijo, če se ne boste dogovorili, boste države članice eh, se o tem dogovorile same in potem imamo slab standard zaščite podatkov. To me moti. Eh, kako ali držav članic ne veže sveženo varstvo podatkov, kakšno stališče je to. Tako da me je svet nekoliko zmedel, upam, da se bo poročevalec še vedno zauzemal za to, kar smo sklenili v odboru Libe. Thank you. Next is... Hvala, gospod Albrecht. Naslednji. Hvala lepa. Rad bi spomnil, da smo v vseh treh pogajalskih besedilih imeli izključitev letov znotraj Evropske unije, tako da ne razumem, zakaj bi sedaj v končnem besedilu to vključili. Pravkar sem tu slišal predstavitev študije, kjer omenjate tudi sodbo sodišča. To nas je spomnilo na to, da je sodišče pred kratkim izreklo sodbo o hrambi podatkov in je reklo, da masovno zbiranje podatkov ni skladno s temeljnimi pravicami. Res moramo poskrbeti za to, da se te zahteve v direktivi izvajajo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Jazdemira je naslednji. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsedujoči. No, v dveh minutah bi želel podati izjavo. In sicer želim eh, izraziti podporo gospodu Kirkopu in pa delu, ki ga upravlja. Um, ehm, jasno je, da je gospod Kirkop uh, ponudil zelo pomembne usluge uh, Združenemu kraljestvu kot notranji minister. Ve, kaj pomeni soočati se z eh, organiziranim kriminalom in terorizmom. Zato smo ga predlagali kot poročevalca za dosej o PNR. Eh, gre za inštrument, za orodje, ki je nujno potrebno za to, da lahko demokratični kazensk, eh, organi kazenskega pregona jamčijo varnost evropskih državljanov in da se lahko m, mm, borijo v, proti kriminalu v vseh njegovih oblikah. Eh, gospod Kirkup je dobro izpolnil svojo odgovornost um, v skladu z uh, grožnjami, ki tukaj obstajajo. Mi smo odgovorni, to smo večkrat dokazali in smo zakonodajalci. Uh, državljani k nam zrejo z veliko pozornostjo. Eh, prosim, da vsi podpremo delo gospoda Kirkopa, to podporo si zasluži, tako da bomo lahko kar najhitreje k malu pozitivno glasovali o dosegu PNR, eh, po možnosti še pred iztekom leta. Eh, zločini namreč napredujejo veliko hitreje kot naša zakonodaja. Zato eh, se moramo zavedati, da smo tukaj v eh, slabšem položaju. V mojem imenu in pa v imenu moje skupine mislim, da je nam velik privileg, da imamo takšnega pričevalca. Hvala lepa. Please. Hvala, naslednja je Ana Gomeš. Ja, hvala. Kolego Krkova bi povprašala, če lahko bolj jasen glede tega, zakaj gre pri tem odporu, ki ga vidimo o tem, da ne bi vključili gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, ali gre za čarterske lete in zasebne lete, ki ne bi jih vključili. Kdo je vključen v to? Mislim, da bi bilo koristno slišati te podatke, ali bodo izuzeti te in kaj se potem zgodi s PNR-jem, če so ti izuzeti. Dobro, gospa Hevenes Besero. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, želela bi se zahvaliti gospodu Timotiju Krkopu, kot je povedal moj kolega Dias de Mera. Ehm, naj povem, da ima vso mojo podporo danes, tako kot v vseh preteklih letih, ko se je pogajal o tem državnem doseju. No, um, samo manjše pasnilo bi ga zaprosila, ko govori o e, prenosu v nacionalne zakonodaje ali je tukaj predvidena možnost, da bi imeli pospešeno, e, pospešeni prenos v nacionalne zakonodaje. Ehm, torej, e, um, ob tem, da bi države ohranile tudi svoje nacionalne PNR. Potem Timoti Kolk pa bi govoril o 12 mesecih. Kaj uh, točno tukaj predlaga? In pa želim ga podpirati pri vprašanju uh, letov znotraj Evropske unije, kajti če se to ne bo zgodilo, potem bodo države članice še naprej imele svoje interne PNR in na koncu bomo imeli enako situacijo, kot uh, smo v njej zdaj. Thank you and Hvala. In na koncu še Mario Lonesen. Hvala. Rada bi se zahvalila gospodu Krkopu za optimistično poročilo, zlasti za njegovo zagotovilo, da lahko vse skupine sodelujejo kljub sem žgočim razpravam. Mislim, da imamo vsi skupen cilj in upam, da gremo lahko naprej skupaj s celotnim svežnjem. Občutek imam, da to počnemo, da res lahko dosežemo ta cilj. Svežen varstva podatkov pa narad bomo šli postopoma v smeri istega celja, da bi zagotovili ravnovesje med varnostjo in temeljnimi pravicami. V tem kontekstu me je nekaj zmedlo to, kar smo slišali o dinamični omembi tega svežnja varstva podatkov, kaj je ta dinamična omemba. Čeprav razumem, gremo v tej smeri, da ko imamo uredbo, ko imamo direktivo o tem, ko imamo PNR, je vse usklajeno in imamo res lahko dober delujoč okvir. Hvala. Gospod Krkop ponovno vi, če želite odgovoriti na kakršnokoli vprašanje. Yes, um, can, uh, chairman, Hvala, predsednik. Lahko odgovorim na nekatera vprašanja, mogoče ne na vsa. Kot veste, je šlo za dolgoročen proces in imeli smo določena zapletena področja, ki se še vedno upoštevajo, tako da nočem prejudicirati rezultatov povedal sem, zakaj gre, kje so glavna področja, kje bi lahko imeli premike in kje ne. Recimo, tu gre tudi za to vprašanje glede dobja hrambe podatkov, to bi rad povdaril. V svojih pripombah sem omenil, da je sedanji predlog hrambe podatkov začel veljati pred maskiranjem. Torej, šli naj bi iz petih let na 30 dni in tem je potekala živahna razprava. Sam sem prišel do sklepov, ki jih podpirajo to. Če imamo 12 mesecev ali več, to ni spremljivo zaradi različnih razlogov, zaradi drugih ukrepov in drugega Seveda se trudim za to, situacija je zelo problematična, svet je zelo odločen, pogajanja potekajo, odločni so, da bodo ohranili 12 mesecev ali več. Ampak kaj vam pravim? Res se trudim za to, da bi imeli to rešeno. Potem še eno vprašanje, o tem smo me spraševali, glede gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki. Tu se mnenja razhajajo. Imamo tudi različna stališča glede obveznosti o čarterih in drugih prevoznikih. Tu naj bi vsaka država imela različno stališče. In kaj želim imeti tu? Želim videti, če bi postopen pristop deloval, kar pomeni, da bi nacionalni organi lahko sami preverjali zakraj na teh področjih, kjer je to možno ali če je treba imeti obveznost že prej. Ampak sedaj čakam na potrditev predsedstva, da bi videli, kakšno lahko najboljše stališče za parlament, glede na vsa stališča v parlamentu. Potem bi omenil še nekaj mimo grede, vprašanje časa. Naj rečem še nekaj. Nihče me ne more obtožiti, da bi prehiteval. Nikoli nisem prehiteval, nikoli ne bo tako tu v parlamentu. Kljub sem groznim stvarem, ki potekajo sedaj na svetu in mislim, da to provocira politike, da se hitro odzivajo. Sam sem politik in moral sem se ukvarjati s takšnimi dogodki, kot ste prej prijazno rekli, glede terorizma in drugega, nekateri tu imamo neposredne izkušnje s tem, ampak še vedno menim, da ni dobro, da prehitevati s hitrimi ukrepi, ne glede na resno okoliščine, ampak ja, ta ukrep je povezan s številnimi terorističnimi pojavi. Te hiši nikoli nisem prehiteval brez potrebe, ampak mislim, da smo porabili preveč časa za tako pomemben ukrep in prav je tako, sedaj pa je napočil čas, ko lahko dosežemo dogovor z drugimi institucijami, tako da bo to dobro odrazilo pomisleke tega parlamenta. In res se trudim, da bi šel v te smeri, predsednik. Ja, hvala lepa. Torej, jutri poteka peti trialog, če kolegi tega ne vedo in seveda bomo tu poslušali rezultate tega trialoga. Hvala lepa poročevalcu, hvala kolegom, da so bili tako kratki nedrnati glede tega. Sedaj gremo na naslednjo točko. To tudi zadeva gospoda Krkopa, gre za prvo izmenjavo mnen o predstavitvi predloga glede ocene stanja, preselitve in dostopnih točk. Zanima me, če bi lahko poročevalec podal kakšne uvodne pripombe. Imate kakšne pripombe za predstavitev predloga? Če ja, prosim. Ja, hvala predsednik ne bom govoril predolgo, ker sem že traje tako dolgo pri eni točki. E, mislim, da sedaj ne bom pretiraval, ne bom govoril predolgo. Pak seveda je to zelo pomembna tema. Reči vam moram, da je poročilo o preselitvi poročilo, ki bo prineslo veliko izziva za vse nas kajti tu imamo sedaj vprašanje varnosti in migracij in to je bilo glavno v medijih v preteklih tednih. Ampak ne bi smeli pozabiti na izzive, ki jih imamo z migracijami. Vprašanja so še vedno tu, niso izginila v mestnem času. Vsa naša politična volja bo potrebna za iskanje rešitev. Preselitev recimo je ena izmed teh rešitev. Kot poročevalec se bom trudil, k temu, kar moramo doseči. Najprej potrebujemo tak mehanizem, da ne bomo imeli dejavnikov potega, potem potrebujemo kompatibilne ukrepe z obstoječim pravnim okvirjem. Tu imamo recimo Dublinsko uredbo, imamo tudi nadzor na zunanjih mejah. Kakršnikoli mehanizmi preselitev morajo biti del širšega azilnega sistema, ki nam bi dobro deloval. Pogosto govorimo, o tem, da to ni čudežna rešitev za kakršnekoli situacijo. V primeru preselitve to drži. Če želimo imeti stane sistem preselitve, mora biti celoten azilni pravni sistem dober, delovati mora primerno. Predsednik preselitev bo delovala le takrat, ko bomo imeli veliko zaupanja. In mislim, da tu ni veliko zaupanja. Najprej si moramo pogledati, kakšne so pomankljivosti sistema premeščanja. Naučiti se moramo kaj iz tega, zdaj, ko gradimo nekaj bolj stalnega. Biti moramo iskreni in pošteni. Nujni sistem premeščanja ne deluje. Kaj ti tu parlamentu in državi so nekateri upali, da bo, ampak potrebujemo bolj trden okvir, kot to, kar so nam predstavili doslej. Potrebujemo ta mehanizem, da bi lahko preučili širše posledice in sicer premiščanje, porazdelitev, pritožbe, vračanje, financiranje, integracijo, nadzor na mejah in delavo prijav. Vsi ti elementi morajo biti povezani holistično in tu moramo preučiti tudi, kakšno bo koristno izvajanje. Ti ukrepi morajo biti povezani ne le s to krizo, ampak tudi s s kakršnokoli prihodnjo krizo, do katere bi lahko prišlo. Glede časovnice sem slišal, da bi socialisti, e LS in drugi prosili za svežen. Pristopali naj bi na tak način in pripravljen se sodelovati z gospod Gijom prihodnih tednih, da bi preučili, kako naprej, kako sodelovati. Upam, da bo poročilo pripravljeno, zato da bi to lahko predstavil tam odboru zelo zgodaj prihodnje leto. Hvala, predsednik. Hvala. Sedaj pa komisija. Ta je so. Prosim. Thank you very much. Hvala, predsednik. Predlog komisije o kriznem sistemu premeščanja je komisija sprejela septembra o pravni podlagi člena 78 in s tem se spreminja dablinska uredba glede konteksta iz septembra narečem, da imamo dva nujna sistema premeščanja iz Italije in Grčije v znesku oziroma šlo je za 160 tisoč ljudi, ki naj bi jih premestili in ta predlog je treba gledati v tem kontekstu. Zakaj komisija predlaga stalni krizni ovir za premeščanje? Tu imamo člen 73, ki se je uporabljal za prva dva krizna mehanizma. Ta obstaja le za krizne situacije, ko imamo nenaden pritok migrantov. To pa ni dovolj. To ni zadosten pravni okvir, če želimo imeti trajni sistem premeščanja. Tu gre le za nujne situacije. Občutek smo imeli tudi, da če bomo izhajali iz eh, člena 78.3, da bomo posegli v ta nujen okvir odločitve iz Dablinske uredbe, katere države naj bi bile odgovorne za zilne postopke. In zato moramo imeti predlog v okviru Dablinske uredbe, predlog, ki bo temeljil na členu 78. In zato se je komisija odločila, da naj bi to imeli po dveh nujnih mehanizmih, da naj bi oblikovali tak predlog. No, zakaj gre pri tem predlogu, kaj obsega? Najprej imamo tu delegirana pooblastila za komisijo, da se lahko sproži ta mehanizem v državi, če komisija ugotovi, da se država sooča z resno krizno situacijo. In kaj je to krizna situacija? In tu slišimo tudi, da imamo v stalnem okviru veliko bolj varno in bolj konkretno situacijo, kot jo imamo v kontekstu člena 78 krizna situacija se lahko ceni strani komisije, če je kriza tako velika, da povzroča izjemne pritiske in to je pomembno tudi, če je pod pritiskom zelo dobro pripravljen azilni sistem. To je pomembno, zelo dobro pripravljen azilni sistem, ki naj bi deloval dobro po azilnem pravnem redu. Drugič, če domnevamo, da naj bi šlo za krizno situacijo, komisija potem tu preveri, kakšno število ulog v šestih mesecih, če se številka poveča v primerjavi z istem dobjem v preteklem letu, če imamo več prijav glede na število prebivalstva v preteklih 18 mesecih. In zato, da bi določili število prosilce za zil, ki naj bi jih premestili ali preselili, tu naj bi upoštevali število vlagateljev na prebivalce v zadnjih 18 mesecih, zmogljivosti azilnega sistema držav članic in udeležbo držav članic pri predhodnih solidarnostnih pobudah. To, da so države že prej sodelovale pri solidarnostnih ukrepih, je seveda upoštevano tu predlog obsega tudi porazdelitveni ključ, ta temelji na štirih merilih, 40 odstotkov prebivalstva, 40 odstotkov BDP-ja in prostali 20 odstotkov imamo tudi za korektivne ukrepe, kajti tu imamo tudi prosilce na prebivalstvo 10 odstotkov in 10 odstotkov se naša tudi na stopnjo brezposelnosti v države članici obseg mehanizma je naslednji. Mehanizem bo veljal le za tiste narodnosti, kjer imajo evropsko poprečje priznavanja zila, če to znaša več kot 75 odstotkov in to bo dalo maksimalno jamstvo državi premestitve, da ne bomo na koncu imeli nezakonitega migranta, ampak da imamo večjo možnost, da dobimo nekoga, komor se lahko dodeli azil. Kaj je pomembno? Da predvidimo tudi dopolnilne ukrepe na črt. To predvidijo tiste države, katero naj bi ljudi premestili in v kontekstu Dublina to lahko povežemo tudi s členom 33, torej z mehanizmom upravljanja kriz. Postopki so enaki kot v členu 78.3, to je zelo pomembno, to sem omenil vodoma poročevalec gospod Krkop je to omenil, mehanizem predvideva pravilo, da bi preprečili sekundarna gibanja. Pri tej določbi gre za to, da imajo države obveznost, da vračajo tiste prosilce za azil, ki so pobegnili, ti se potem vrnijo nazaj v državo premestitve. Potem drugo, poročevalec je rekel, da bi morali najprej imeti nekaj izkušenj s tem mehanizmom za nujne situacije. Naj na koncu rečem, da smo sedaj v resni krizni situaciji, ki je destabilizirala celoten šengenski sistem in zato je komisija mnenja, da moramo imeti zanesljiv, in konkreten zakonodajni okvir in ta bi moral biti Dublinska uredba. In zato imamo ta predlog. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili predsedstvu, ki nas bo obvestilo o oceni stanja. Prosim. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, hvala za besedo. Najle rečem, da kar zadeva delo glede predloga komisije o stalnem mehanizmu premeščanja. Svet sedaj spremlja tehnično delo. Hvala. Hotel sem vam prositi, da budite kratki in veseli me, <laughs> da tega nisem rekel. Uh, Poslanci lahko pridejo do svojih zaključkov imamo zelo dolg seznam. No, zdaj pa predlagam, da prisluhnemo gospodu Jean-Pierre Šembriju, predstavnik IASA. Kar dolg seznam poslancev imamo. Preden gospod spregovori, prosim, zdaj povejte, če želite spregovoriti v tej razpravi. Gospa Jotova roko dvignite, če želite spregovoriti, da lahko potem zaključim seznam govorcev. Vem, da je to mučno, ampak dogaja se, da potem ljudje na koncu prihajajo noter in se zadeve podaljšujejo. Kolegi, če se strinjate, bi zaključil seznam govorcev, ki je že dolg. Zaključujem ga. Gospod Šembri, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovani poslanci. Hvala, da ste nas povabili k tej razpravi, da vam povemo nekaj več o našem delu v zvezi s premeščanjem v Grči in Italiji. Sodelujemo s komisijo in drugimi deležniki, da bi ta projekt bil uspešen. Pa poglejmo, kdo je upravičen do premestitve. To je odvisno od 75 odstotkov oziroma merila 75 odstotkov za podelitev mednarodne zaščite. Trenutno imamo prebivalce Sirije, Eritreje in Iraka ter Srednje Afriške republike. Ti so upravičeni sodelovanja v tem sistemu. In potem imamo še osebe brez državljanstva, ki pa bivajo oziroma trdijo, da bivajo v eni od teh držav. Še nekaj dejstev. 34,953 ljudi naj bi premestili iz Italije, 63,302 iz Grčije in 54 tisoč ljudi je bilo uvrščenih v skupino, ki čaka za kašnejšo dodelitev. Kot veste, je Švedska že prosila, da bi sodelovala pri tem projektu. Projekt naj bi se izvajal dve leti in lahko vam povem, da so vsi tisti, ki naj bi bili premeščeni, oddali svoje prstne odtise in bili popisani. Kakšna je naša vloga? Lahko to pogledamo tudi zelo nazorno. Najprej ponujemo informacije. In sicer ljudem, ki bi vtegnili biti upravičeni, razložimo, zakaj gre pri projektu premestitve informacije tudi o azilnem postopku. To je ta prva slika, ena od naših ekip, ki je bila na Lesbosu v Grči in ki je opravljala tako delo. Potem popis. Podpiramo države članice pri popisu ulog za azil potem imam ugotavljanje ujemanja, kot temu rečemo, tisti, ki so upravičeni, se jim dodeli državo članico, kjer, za katero bi bili najbolj primerni in potem še odhod in prihod. Trenutno imamo ljudi, na več območjih, zlasti v Italiji, imamo v žariščnih točkah, predvsem na Lampeduzi, kjer zagotavljajo informacije, potem Vila Sikanja v Agrigentu, kjer v glavnem popisujejo, imamo našo v Milanu, Rimu in Katani. Kasneje bom razložil, zakaj je Rim in Milano. V Grči imamo predstavnike na Lesvosu in tudi v Atenah, v Atenah. IURTF-u. E to je skrbniški sklad. Na zemljevidu lahko vidite, da so, to je ta žeriščna točka na Lesbosu, označena z rdečo, še Kio, Samos, Leros in Kos so načrtovane, pa še ne delujejo. Še Italija, imamo Lampeduzo, ki sem pravkar omenil, potem pa Trapani, Porto Empedokle, Pocelo Augusta in Taranto. Jaso je zaprosil za 374 strokovnjakov, do zdaj smo jih dobili 176. Trenutno imamo 30 ljudi, ki smo jih tja odposlali in ker vse žariščne točke še ne delujejo, bi lahko rekli, da je to število ljudi, ki smo jih napotili, dovolj. Seveda moramo vedeti, da je realnost v Italiji in Grči popolnoma drugačna, zato moramo biti čim bolj prožni. To je isto, kar sem že povedal, število strokovnjakov. Kateri so glavni izzivi, zakaj smo tako počasni nekaj časa je trajalo, da smo sploh začeli ta proces, se žariščne točke še ne delujejo, kot sem povedal, nekaj jih še ni odprtih. Srečujemo se z logističnimi izzivi. Recimo na oddaljenem otoku rabimo sploh internetno linijo. To so pač stvari, ki trajajo ali pa ni dovolj pisaren. Še eno stvar je treba omeniti. določena nepripravljenost tistih, ki naj bi jih preselili, da sodelujejo v tem projektu. Informacije so zato zelo pomembne. Treba je ljudem razložiti, da je ta proces za nje prava alternativa. Kaj torej skušamo narediti? Skušamo premustiti izzive, ki so pred nami. Najprej se osredotočamo na tokove izven žariščnih točk. Zato imamo naše ljudi tudi v Milanu. Recimo ljudje, ki vstopajo preko Pocala, ki trenutno ni žariščna točka, zdaj pa so na severu Italije. Skušamo skratka prepoznati te skupine in jih vključiti v ta projekt. Prav tako imamo tudi mobilne pisarne, recimo v Grčiji. Na ta način lahko delamo na teh lokacijah in pravzaprav začnemo izvajati naše delo v par dneh. Imamo tudi mobilne ekipe. Nikoli ne veste, kje bo prišlo do nekega izkrcanja. Imamo recimo ekipo v Rimu, če pa se izkrca eh, skupina potnikov z ladje, potem pošljemo to ekipo tja. To so številke, tistih, ki so bili do zdaj že preseljeni. Številke niso zelo visoke, vendar pa smo že imeli nekaj zgodb o uspehu. To je družina, ki smo izsledili od začetka do konca. Popisani so bili na Lesbosu v Grčiji. in celoten proces od popisa do novega doma v Luksemburgu in tega, da so otroci že hodili v šolo v Luksemburgu, je trajal dva tedna. To kaže, da ta program je lahko uspešen, če bi vsi delali skupaj v duhu solidarnosti. Hvala lepa. Hvala. Gremo kar na poslance. Začnimo s poročevalci v senci. In najprej bi začeli s gospodom Lenarsom v imenu LS. Hvala lepa in hvala lepa tudi gospodu Kirkopu za njegov uvod, hvala komisiji, jaso in svetu. To je prva izmenjava v zvezi s tem predlogom, ampak veliko dela smo že opravili, ko gre za odločitev v zvezi z. 40 tisoč in na to 120 tisoč priseljenci, ki naj bi jih premestili iz Italije in Grčije. Mnogi, vključno z menoj, smo bili razočarani, ker parlament ni bil vključen v soodločanje. Zelo smo ustrajali in rekli, da mora vsak stalni mehanizem premeščanja vključiti parlament kot so zakonodajalca. Tu smo, so zakonodajalci in to nam daje priložnost, da pomagamo oblikovati ta nov inštrument za azilno politiko v Evropi. Daje nam pa tudi veliko odgovornost. Odgovornost, da se bomo s tem predlogom lahko spopadli na čim bolj nemoten način. Popolnoma se strinjam z Timotijem, ki pravi, da ni nobene čudežne palice. Premeščanje je samo še dodaten ukrep, to velja tudi za politiko vračanja, zavarovanje zonanih meja, žariščne točke in ta predstavitev ni nič povečala mojega optimizma s tem v zvezi. Kar zadeva predlog sam, Zdi se mi, da to lahko deluje le, če bomo zelo jasno opredelili eh, merila, pogoje in primerjalne vrednosti. Trenutno tega nimamo. Predlog pravi, kaj bodo izračunali, ampak ne, kaj recimo predstavlja določen tok. Bojim se, da bomo tako kot pri direktivi za začasno zaščito sprijeli nek dokument, v končni fazi pa se to ne bo nikoli uporabljalo in zato moramo za vsako ceno to preprečiti. Dve drobne vprašanje za komisijo. Komisija je že najavila tudi zelo podrobno oceno Dublina kot takega to ne bi privedlo do ponovnega pregleda. Kako sprejetje tega dokumenta sovpade z temi prizadevanji pregleda, ki naj bi se dogodil. Potem, krizni mehanizem svetu ne preprečuje, da bi sprejel krizni mehanizem v okviru člena 78.3. Kaj bi ta predlog pomenil, ali bi svet raje uporabljal stalni mehanizem, kot pa svoje lasne odločitve v zvezi s premeščanjem. Hvala lepa za SD, gospodali. Hvala, govorila bom malteščini, mojem jeziku. Hvala lepa. Zahvaljujem se za to predstavitev. SD meni, da gre za zelo pomemben dosje. V današnji predstavitvi smo videli, da potrebujemo konkretne ukrepe in predlogi morajo postati realnost. Nič ne pomaga, če se samo strinjamo o premestitvi, če se zadeve ne konkretizirajo. Videli smo, 150 ljudi je bilo premeščenih, to ni dovolj. Dejstvo je, da se število ljudi, ki prihajajo v Evropo, povečuje in eh, nobenega smisla nima, da skušamo probleme pomesti pod preprogo in da pustimo države, ki so najbolj prizadete, na cedilu. Gospod Skembri iz IAZA je tudi omenil to dejstvo. Vidite, kako zelo pomembna je vloga držav članic in kaj lahko države članice naredijo, da bi bile bolj uspešne. Par stvari, ki so po mojem pomembne. Prvič, to, ni nekaj, kar bo izginilo kar čez noč. Število beguncev se bo še povečalo, zato je treba pokazati solidarnost. In ta dosje je priložnost, da načelo solidarnosti pretvorimo v prakso in da to vključimo v zakonodajo, ki bi avtomatično veljala ne zmanjšujem pomena Dublina, ampak vidimo, da je ponekod to slabo za evropsko zakonodajo. Videli smo, da Dublin ne deluje. In če razmišljamo o težavah, s katerimi se danes soočamo, vemo, da moramo stvari spremeniti. Menimo, da moramo opustiti predlog, ki ga je predstavila komisija, ker je preveč ohlapen, biti moramo bolj specifični, ne pa ohlapni. Recimo, definicija krize je preveč ohlapna in tudi elementi, ki jih je treba upoštevati. Sama se veselim sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci in upam, da bomo res prišli do nečesa, kar bo smiselno. Sedaj pa Cecilija Vikstrom v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Predsednik. To so pravzaprav zelo osupljive slike in številke, ki smo jih pravkar videli. Zgodba o uspehu v zvezi z premeščanjem 31 oseb iz Grčije. Sama sem bila tam, ko se je to dogajalo in to je bila zelo lepa zgodba, ampak 31 oseb ni dovolj. Naslednji dan so ljudje, ki so bili premeščeni, nekako uspeli tistim, ki so prihajali preko ladi, dobro. In vsi so hoteli potem nekako hoditi v Luksemburg. Vsi so hoteli tja. Estonski zonani minister, s katerim sem se srečala v ZDA, mi je povedal, da so skušali poiskati ljudi, ki bi jih lahko premestili, ampak še preden so utegnili eh, na zonanje ministrstvo posredovati dobre informacije, se je že razširila slaba, slaba novica. Ljudje so ranljivi, zbežali so pred vojno in pregonom in tako zelo se bojijo, da bi jih odpeljali nazaj v nekaj enakega, zato se bojijo celo vstopiti na letalo in biti premeščeni. Kaj se da narediti? So kakšne psihološke ekipe? It's, it's Zelo pomembno je, da se popravi te nepravilne informacije, ki jih prejemajo in da se poveča zaupanje, zlasti, ko imate opravka z ranljivimi ljudmi. Kaj ti 160 tisoč ljudi naj bi premestili? Ob tej hitrosti bo trajalo 75 let. Razen, če se ne zgodi nekaj dramatičnega in zanima me, kateri so ukrepi, ki jih predvidevate za premeščanje. Ne enega, 15 ali 30, zanimajo me konkretne številke ljudi. Drugo vprašanje pa, Švedska je v tem trenutku resnično preplavljena. Pred nekaj tedni enostavno ni bilo možno kupiti vzmetnice v naši državi. Ljudi smo dali vse povsod, na tla, brez postelj, zunaj so spali, v šolah, tovarnah zima je zdaj tu, pri nas so temperature pod ničlo na švedskem. Mrzlo je in mi enostavno ne moremo obvladati situacije. Kakšna je sedanja situacija v zvezi z premeščanjem ljudi švedske v druge države za tiste, ki ne veste? Vsak teden dobivamo na desetine tisočev ljudi, Zdaj se je zaradi drakonskih ukrepov vlade to število nekoliko zmanjšalo, ampak to je neuzdržno. In za premestitev smo prosili že pred mesecem, kaj se je pa zgodilo? Nič. Zdaj pa ska Keller v imenu zelenih poročeval kosinci. Hvala. Tudi sama podpiram to, kar so povedali kolegi. Imeli smo krizno schemo, vedno smo govorili, hočemo stalno schemo biti so odločevalec, seveda pa ta schema nikakor ne preprečuje reforme Dublina, ki jo bomo upajmo doživeli. To je treba povezati. Ta predlog namreč spreminja uredbo iz Dublina. Dobro je, da imamo ta. Predlog zeleni to podpiramo, odločitev pa bi morali prepustiti komisiji, kdaj nastopi krizna situacija. Vapak ne smemo prepustiti državam članicam, tako kot smo imeli pri začasni zaščiti. Komisija naj odloči, kdaj se pojavi krizna situacija. Par stvari je še, ki bi jih morali spremeniti in sicer prak 75 odstotkov je povsem arbitraren. Mislim, da bi moral znašati 70 odstotkov. In če se učimo iz lekcij, ki bi se jih morali naučiti, zelo pomembna skupina, to so Afganistanci, teh je skoraj da 75 odstotkov, 74 jih je pa so izključeni, kar nekaj je afganistanskih prebežnikov, ki so obtičali v Grčiji brez možnosti, da bi jih premestili. Zato bi morali povedati, da imamo ogromno beguncev, ki bi jih prav tako morali vključiti v ta mehanizem. Če si pogledamo še, česa smo se naučili iz eh, kriznih premestitev. Ne smemo beguncev prositi naj zaprosijo za azil v prvi državi, kamor pridejo, kajti to povzroča dodatno upravno breme, ker morajo najprej zaprositi za azil v Grčiji ali Italiji, potem pa jih šele premestimo in tam ponovno stečejo postopki. Zato bi bilo pametno, če jim ne bi bilo treba najprej zaprositi za azil v Grčiji ali Italiji. Enostavno zato, da bi zadeve pospešili. Gre tudi za del zaupanja, če nočete recimo zaprositi za azil v Italiji ali Grn, verjetno ne boste hoteli uložiti vloge tam, ker si boste mislili, če me bodo peljali nekam drugam, zakaj bi tu ulagal prošnjo za azil. Informiranje je ključno, zato je pomembno, da ima jaso dovolj ljudi na terenu, v kriznih točkah in da je tudi več časa na voljo. Seveda, v žariščnih točkah želimo pospešiti popisovanje, ampak po drugi strani potrebujete čas, da se pogovorite z begunci in razložite, zakaj gre pri premeščanju. Morda vsi ne vedo, kako lepo je v Luksemburgu ali kje drugje. In to seveda terja svoj čas. Potem strinjam se, da moramo preprečiti sekundarna gibanja. To smo naredili tudi z našim eh, poročilom o kriznem premeščanju. Tu mislim, da komisija ni preprečevala sekundarnih premikov. To je ključno, če skušamo upoštevati čim več socialne vezi, jezikovne veščine, potem bodo ljudje ostali tja, kamor ste jih premestili in ne bodo skušali izvajati sekundarnih premikov. Prav tako to povzroča manj upravnega vremena, manj kršitev pravic Kajti sicer bi se morali begunci vse čas registrirati, vsakokrat znova. Azilne direktive, ki jih že imamo, že jamčijo določene pravice, tako da tu prihaja do določenega konflikta, ampak zelo pomembno je, da skušamo preprečiti sekundarne premike. Prav tako je zelo pomembno, da si pogledamo čakalno dobo. Če nekemu beguncu rečemo, poslušaj, dva meseca bo trajalo, dva meseca ne boš imel pojma, kam te bomo poslali in dva meseca boš moral svoj zadnji denar porabiti za to, da preživiš, bo morda mnogo ljudi reklo, morda pa nočem tega, zato moramo skrajšati te čakalne dobe. In imamo vprašanje za komisijo. Plačevanje države članice plačujejo za to, da jim eno leto ni treba biti zavezanim. Ali mislite, da bo to resnično države članice prisililo k temu, da počnejo to, kar morejo? Nočem vas preganjati, ampak dolg se z nami imamo in še dve točki. To je izjemno pomembna tema, ampak kolegi, Lepo prosim, upoštevajte tudi časovni vidik. Za EFDD Laura Ferrara. Hvala, predsednik. Začela bi pri tem, kar je povedal gospod Skimbri ob koncu. Vse bo delovalo, če bi vsi sodelovali v duhu solidarnosti. Očitno je, da če delamo na podlagi številk vidimo, da tega duha do zdaj ni. Samo 14 držav članic je izkazalo svojo pripravljenost za premestitev 3200 od skupaj 160. Iz Italije je 129 migrantov od 39.600 bilo, iz Grče 30 eh, od 600, več kot 600 tisoč. Kot je povedal gospod Juncker, po tej hitrosti še sto let ne bomo dosegli ničesar. Seveda je to po kriznem mehanizmu, kaj bo še le, če bomo imeli stalni mehanizem. Naj vam povem, kaj se mi je zgodilo včeraj. Sodelovala sem na Kozaku, letnem sestanku Kozaka. Tam smo se pogovarjali s poslanci iz različnih držav glede tega, kako obladovati priseljenske tokove. In doživeli smo popolno blokado in izredno zavrnitev nekaterih držav članic glede možnosti, da bi pravzaprav imeli nek prisilni, obvezen mehanizem in obvezne kvote. Sklicevali so se na subsidijarnost, suverenost, rekli so, da Evropa državam ne more usiljevati premeščanja poslan, um, beguncev. Vse to nikakor ni v duhu 80. člena in skupne azilne politike, kar je zapisano v členu 78 pogodbe. Če Torej, sklepamo po sedanjih podatkih in sedanjih čustvih med ljudmi, je perspektiva za prihodnost zelo pesimistična. Tako da strinjam se za kolegico Skeller v zvezi z odstotkom, torej 75 odstotkov, verjetno bi bilo bolj pametno, če bi ta odstotek znižali na 70, da bi dali priložnost tudi drugim migrantom iz drugih tretjih držav, da bi jih lahko premestili, recimo Afganistancem. In potem še to, da nismo predvideli možnosti. Dejstvo je, da lahko pride do sekundarnih premikov, kar bo potem povzročilo še nadaljne tokove znotraj Evropske unije. Hvala, Laura, hvala, da si bila kratka. Hvala lepa, kolegi. Zdaj pa gospod Depre. Eh, Hvala, predsednik. Zelo na hitro. Sem evropski federalist. Solidarnost med državami pri večjih težavah je zame izbira in obveznost. Ampak Vidim težave pri roki glede tega predloga in sprašujem se, ali je to res pomembno, da imamo zdaj razpravo o nekem stalnem mehanizmu, ko pa vidimo te zelo smešne rezultate premeščanja 160 tisoč oseb. In napovedovali pa so, da bo to res pravi dokaz evropske solidarnosti. Ne vem, res se sprašujem, kako je s tem. Zlasti glede na javno mnenje v nekaterih državah tu imamo tudi politične vidike, imamo tudi nekatere predloge, ki imajo več možnosti, da bodo sprejeti v določeno trenutku kot nekem drugem. Mislim, da moramo razmisliti o teh priložnosti glede roko, to se mi zdi pomembno. Potem še nekaj. Glede tega, kar je pomembno v javnih mnenjih, kmalo bomo videli rezultate regionalnih volitev v Franciji, potrebujemo globalno vizijo migracijske politike pri vsem, kar moramo storiti, preden bomo šli na mehanizem. Ja, gospod Krko, pravilno pravite, da imamo težave pri nadzoru zadnjih meja, težave z vračanjem. Državljani ne bodo zlahka sprejeli le enega izmed teh vidikov, te politike, ki jo bomo sprejeli. Dve vprašanje imam, dvoje me moti pri predvidenem sistemu. Najprej gre tu za izjemo glede na Dublin, to res močno podpiram, drugače ne gre ampak tu imamo omejitve. Imamo 40 odstotkov in 75 odstotkov in nikoli ne moramo imeti več kot 40 odstotkov ljudi, ki bodo imeli neke koristi od premeščanja. Na podlagi česa ste določili to pravilo, na kakšnih merilih? Po drugi strani, ali spohajmo, koliko je oseb v tej situaciji, ki bi lahko imeli koristi od takega sistema, premišlja glede tistih ekonomskih migrantov, ki niso upravične, ali imamo oceno številke teh oseb, na katere se to nanaša. Potem še nekaj, kar me najbolj moti pri drugi zimi. Za tiste države, ki bi zavrnile sprejetje mehanizma premiščanja. Plačale naj bi kazen. Ni cela nič dva odstotka, bo to znašal. Vsi ekonomisti vedo, da če imamo izbiro med dvema rešitvama, boste izbrali tisto, ki stane najmanj če bi sprejeli 20 tisoč ljudi na leto in če to stane več kot ni cela nič 2 odstotka, boste seveda raje sprejeli kazen. Tiste, ki tega nočejo, vemo, da nekatere države tega nočejo, zlasti nekatere države v centralni Evropi. Če imate izbiro med ni cela nič 2 odstotka kazni in če imate po drugi strani 20 ali 30 tisoč beguncev, ker so merila že določena, potem bodo države preračunale, kaj najboljše in če ima jutri deset držav, ki bodo to preračunale v tem mehanizmu izjem, bodo drugi morali sprejeti to, kar bodo zavrnili prvi. Torej, to bo nesorazmerno in nisem prepričan, da bo ta sistem izjem dober. In mislim, da bo to Evropski uniji ustvarilo znatne razlike in zelo težke odnose med državami, ki bodo sprejele solidarnost in tistimi, ki bodo raje imele kazen. Hvala lepa. No, seveda mora vse skupaj na koncu delovati tudi v praks, praksi. Naslednji je gospod Haler. Hvala lepa. Mehanizem premeščanja bo veljal samo za tiste nacionalnosti, eh, kjer je faktor prepoznavnosti više od 75 odstotkov, ampak ti se razlikujejo od države do države. Možnost, da bo neka oseba dobila mednarodno zaščito, bo torej do neke mere odvisna od tega, v katero državo bodo poslani. Uh -huh. Zanima me, na kakšni osnovi boste sprejeli te odločitve in kdo jih bo sprejemal. In s tem povezano vprašanje. Z vidika prosilca za azil se zdi, da so nekatere države pač bolj privlačne kot druge iz različnih vzrokov. Z vidika držav članic so tudi določeni prosilci za azil bolj zaželjeni kot drugi. To je pač dejstvo kako bodo te preference vplivali na proces sprejemanja odločitev. In uh, uh, ali so predvidena tudi kakšna sekundarna premeščanja tisti, ki so že bili prerasporejeni. No, um, nekdo je rekel, da bi morali kar se uh, da upoštevati želje glede na mestitve. Uh, To je deloma res, ampak ravno te osebne preference so, pri, so pripeljale do tega položaja, kjer eh, nekatere države članice dobijo skoraj vse prošnje za azil, nekatere države pa eh, zelo malo. Hvala lepa, gospa Jutenberg. Hvala, govorila bom bolgarsko. Hvala lepa. No, veliko je že bilo povedano. Sama bi želela nasle, dodati naslednje. Pred poletnim premorom smo odobrili začasni mehanizem nameščanja eh, in danes to ni izvajano. Takšna je realnost. Ne moramo biti zadovoljni z eh, ljudmi, ki so bili do sedaj razmeščeni. Zanima me, kako bomo sedaj povezali ta dva mehanizma, torej začasnega in pa stalnega. Pogledati bomo morali, kaj bo to pomenilo za teh 160 tisoč ljudi. No, od poletja se je situacija tudi dramatično spremenila. Govorili smo o ljudeh v Grčiji in Italiji, ampak sedaj je teh še veliko več. Kaj bomo torej naredili za, temi, za vsemi temi ljudmi? Tudi z, na Zahodnem Balkanu se soočamo z zelo močnim tokom beguncev. Kaj bomo naredili tam? Države so začele postavljati ograje in to je zelo težavno, recimo za Grčijo pri stalnem mehanizmu moramo morda razmisliti tudi o um, eh, hotspotsih v izvornih državah. Evropa se s tem ne bo morala ukvarjati sama. Zanima me tudi, kakšne so pričakovane spremembe dublinske uredbe in kako bodo te spremembe vplivale na stalni mehanizem premeščanja. Uh, thank you, Chair. Uh, colleagues, Uh, Gospa Stevens, najprej želim povedati, da se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec Kirkhope. Naučiti se moramo iz pilotnega projekta, seveda se moramo iz tega nekaj naučiti. Istočasno pa imam nekaj upokojitev vprašanj eh, v zvezi s tem, o čemer je eh, govoril predstavnik EASA. Eh, torej, do sedaj je bilo tako, da če ne bo ugodeno prošnji za azil, potem bo prosilec za azil izključen iz postopka premeščanja. Ampak ta ne govori o tem, ali bo ta vstopil skozi žarišno točko ali ne. Torej, govori samo o datumu eh, vstopa, o mestu vstopa, pa ne. Eh, tukaj smo zelo strogi, če ni registracije, ni pravic. Zaradi eh, tega bo se naša delegacija zauzela za močne kriterije v tem zakonodajnem besedilu. No, kar se tiče poročila EASO. Sem iz njega razbrala dve pomembni točki. Čeprav razumem vse zorišne točke, sedaj se niso operativne in to je razumljivo, kaj ti. Tukaj gre za res ogromen logistični izziv. No, ampak zaradi tega ste izjavili, da se bodo tokovi nameščanja osredotočili na prostor zunaj žariščnih točk. Ne vem, kaj to pomeni v praksi. Če pravite, da eh, je nameščanje zunaj žariščnih točk, potem s tem spodkopavamo sam namen žariščnih točk. Eh, torej, kaj pravite? Ni treba, da ljudje vstopajo skozi žarišne točke, ker ne zmoremo logistike. Mislim, da je to ključnega pomena. Razumeti moramo, kaj pomenijo žarišne točke. Če se ljudje lahko izognejo žariščnim točkam in pridejo k nam eh, po napačnih kanalih, eh, po drugih kanalih, potem bomo izgubili pregled na temi, ne bomo mogli izpolnjevati oziroma izvajati sistema premeščanja. Eh, no, eh, nekateri vaši predlogi so bili sicer eh, dobri, če bi živeli v idealnem svetu. Sveda bi želeli dati ljudem izbiro, želijo, kam želijo biti nameščani, ampak to bi pomenilo, da bi tiste države, ki so že sedaj preobremenjene, torej v Zahodni in Severni Evropi, dvojno preobremenjene mislim, da bi morali tukaj iskati boljše ravnotežje. Vse države morajo prevzeti enako mero odgovornosti. Uh, vse države morajo enakomerno porazdeliti bremena. Tukaj moramo biti pač bolj pragmatični in praktični. Um, Birgit Sipel je naslednja. Opravičujem se tistim kolegom, ki sedaj zahtevajo besedo, ampak že na začetku sem povedal, da sem zaključil seznam govornikov. Eh, sedaj že brezupno zamujamo. Birgit Sipel. Hvala. Nasplošno podpiram to idejo stalnega mehanizma nameščanja. Eh, in eh, strinjam se tudi s tem, kar je izjavil Timothy Kirkhope, tukaj ne gre za čarobne rešitve, k vsemu skupaj moramo imeti celosten pristop. Um, no, jaz imam pomisleke ob tem, ker um, nisem zaznala, da bi se naše države tukaj kar posebej angažirale, ko gre za celostni pristop. Sedaj imamo približno 140 beguncev, ki so bili nameščeni. In uh, naj vas spomnim na to, da je svet napovedal, da bomo imeli do novembra vsaj namestitev 100, eh, torej 14 tisoč, sedaj jih imamo 140 tisoč. Torej, kako lahko pričakujemo, da bo naslednji sistem nameščanja to spremenil? Uh, Um, Timothy govori o faktorjih privlačnosti, ki jih je treba okrepiti. O čem tukaj govorimo? Je vojna v Siriji privlačni faktor ali eh, pride nekdo iz Eritreje v Nemčijo samo zato, ker tam dobi veliko eh, denarja? Lepo vas prosim. Um, Mm, torej, teh uh, vzrokov za begunce nismo prej odpravljali. Ni nas zanimala vojna v Siriji, dokler ni toliko beguncev prišlo na naše meje. Prav tako nas ni zanimalo, da so, bili begunsk, da so bila um, begunska taborišča v Jordani in Libanonu prenapolnjena. Uh, Eh, prav tako jim nismo zagotovili dovolj hrane, sedaj pa se pritožujemo, češ, da tukaj obstaja nekakšni faktori privlačnosti. To je res absurdno in to je še mila beseda za to. No, v nočnih morah eh, vidim, eh, da se bodo države članice. Eh, dogovorile o mehanizmu nameščanja šele takrat, ko begunce sploh ne bo k nam, kajti zapiramo meje, gradimo ograje, um, begunce potiskamo v roke držav, kot je Turčija, kot so afriške države in uh, prav tako ne namenjamo dovolj sredstev temu, da bi odpravljali vzroke v afriških državah. To, kar tu poslušamo, je sedaj absurdno. Želim si jasnega signala strani držav članic. Torej, uh, ni dovolj, da dajo denar drugim državam in da gradijo ograje, zato da bi begunci ostali tam, kjer so. Želim jasen signal z njihove strani, da so pripravljeni prevzeti svojo odgovornost, da želijo sprejeti begunce, ki bežijo pred preganjanjem in vojno in šele potem bomo dosegli napredek. Speaker, Kirkos, Gospod Krkop. Gospod Kirkos, govoril bom grško. Imam dve vprašanji za predstavnika komisije, najprej zvezi s 40 odstotki. To je maksimum, ko gre za prošnje za azil v zadnjih šestih mesecih. E, torej, to kovi niso linearni, ampak prihaja do porastov in upadov. Če se ogledamo vse skupaj z tega vidika, potem uh, bo lahko prišlo do koncentracije beguncev, medtem ko bodo prve skupine še čakale na, namest, na namestitev. Potem eh, v pojasnilih so omejene tudi naravne katastrofe in tako naprej. No, ampak sam ne razumem, zakaj poplave v neki državi pomenijo, da ta država ne more sprejeti beguncev. V poročilu EASO ste govorili o 150 uh, eh, družinah, eh, ampak 50 tisoč ljudi je prišlo v. Italijo samo v zadnjem mesecu. Tudi v Atenah imamo veliko beguncev, ki čakajo, da bodo razvrščeni po tem mehanizmu. Eh, no, eh, kaj vi počnete za to, da bi povečali zaupanje med begunci, kako jih naj pripričamo, naj ne prihajajo v Evropsko unijo? Ali res mislite, da bodo države članice se sposobne soočiti s tem? Eh, no, eh, morda bodo, tiste, morda bodo tisti ljudje, ki prihajajo v žarišne točke, ustrezno nameščeni. Ehm, k nam prihajajo ljudje tudi brez kakršnih koli mehanizmov nadzora. Hvala lepa, gospod Kirkos. Ana Gomeš, en stavek. Hvala lepa. Razumem, da EASO nima dovolj sredstev, osebja in tako naprej, ampak pomislite na posledice. Moja država, Portugalska, je rekla, da je pripravljena sprejeti begunce, ampak beguncev ni. Predstavljajte si posledice za takšne države say, I hope, and uh, Mr. Kirkhope back. Could I just make a point? Preden slišimo še predstavnika komisije in sveta in potem gospoda Krkopa, naj dodam naslednje. Torej samo na hitro, kolegi. Že tretjič danes imamo izredno visoko število govornikov. Um, preverjam, kaj se dogaja. No, eh, problem je v tem, da se naš odbor pač ukvarja z najbolj aktualnimi, perečimi vprašanji. Samo pogledajte si današnji dnevni red. Eh, no, prispevki so odlični, ljudje postavljajo vsa prava vprašanja, ampak preprosto smo preobremenjeni z tem obsegom dela s katerim smo soočeni. Tako da prosim, da ste disciplinirani, res imate veliko potrpljenja, seznam govornikov, seznami govornikov so zelo dolgi. Eh, razprave so res intenzivne, eh, to pravim zato, ker ugotavljam, da bomo morali morda eh, začeti črtati točke z dnevnega reda, kajti če ne, bom pač tvegal, da bodo ljudje jezni na mene, ker jih bom moral prekiniti. No, imamo pa seveda veliko pomembnih zakonodajnih točk, ki jih ne moremo kar črtati z dnevnega reda. Eh, skratka, skušal bom najti neko rešitev, kajti težko je, torej, težko je tudi opravljati moje delo eh, ob tako pomembnih temah. Besedo dajem predstavniku komisije, prosim, da odgovorite na specifična vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za to živahno razpravo. Um, no, najprej. Kar se tiče nepripravljenosti beguncev za to, da bi sodelovali v mehanizmu nameščanja. No, eh, naj jasno povem, da ta schema ni prostovoljna. To je uh, razlika v primerjavi z schemo Eurema iz Malte, ki ni delovala. Tako da bi morali nekako preseči to nepripravljenost mm, beguncev. Za uspeh scheme je zelo pomembno, da jo izvajamo dosledno in stalno. In to pomeni, da je treba vsem vzeti prsne odtise. Nadgorino vprašanje, gospe Stevens vsak zakonit eh, migrant mora vstopiti skozi žarišne točke, tudi v Italiji in Grčiji. Eh, no, selekcija mora biti ob tem hitra, o tem je govorila gospa Keller, in mora biti zavezujoče. Kar se tiče sekundarnih eh, premeščanj, bi morali. Um, to preučiti preko države vstopa. Potem um, osredotočiti se bomo morali tudi na to, da takoj, ko bodo, begun, da bodo begunci um, obveščeni o tem, kam so bili nameščeni in kakšno je tam stanje. Verjetno ne želite biti edini eritrec, ki je bil nameščen v Estoniji. Uh, Eh, če bomo imeli ljudje ustrezne informacije o tem, potem bodo tudi prej pripravljeni oditi v to državo. Eh, no, podan je bil primer Luksemburga, kjer je tudi bilo najprej, mm, je prihajalo do problemov zaradi pomankanja informacij. Gospod Lenar se je spraševal o kriterijih, češ, da ti niso dovolj specifični in da bi morali biti bolj podrobni. No, tukaj mislim, da je treba, eh, da bomo morali biti nekoliko diskretni. Eh, spomnim se, kako težko je bilo se dogovoriti o katalogu kriterijev, ki omogoča enako rešitev za vse. Eh, situacije v državah se zelo razlikujejo od ene do druge, zato mislim, da ne moremo dobiti takšnega kataloga, ki bi ponujal enotno rešitev za vse. Sam sem omenil kriterije, ki so zapisani v predlog, torej upoštevamo BDP, velikost posamezne države, verjetno pa bodo o tem potekala še nadaljne razprave v okviru trialogov. Gospa Vikstrom je spraševala o premeščanju iz Švedske. Uh, Lahko vam povem, da je komisar Avropolus včeraj obiskal Štokholm, tam se je sestal s predstavniki švedske vlade in trenutno pripravljamo predlog, ki bo verjetno pripravljen do konca naslednjega tedna. Ne vem, kdaj bo komisija ta predlog eh, sprejela, ampak nam je bilo naročeno, da pripravimo predlog, eh, tako da bo tukaj malo prišlo do napredka. Gospa Keller. 75 odstotkov ali 70 odstotkov, kar se tiče stopnje prepoznavnosti. Um, ehm, od, dobro, o tem bi lahko razpravljali, kakšen delež je najprimernejši. Lahko vam povem, da je v sklepu, v predlogu predvideno, da so te prepoznavne stopnje določene glede na eh, podatke, ki jih dobimo vsake tri mesece. Vsake tri mesece torej dobimo sveže podatke, potem eh, lahko omogočimo še drugim nacionalnostim, da vstopijo. Um, treba pa je dati seveda prednost uh, prosilcem za azil oziroma tistim, ki so upravičeni za azil. Kar se tiče sekundarnih gibanj, verjetno se vsi strinjate, da je ta točka izredno pomembna komisija je pripravljena eh, tukaj razpravljati o novih idejah. No, ampak naj bom tukaj jasen. Profili so upoštevani že sedaj. Eh, predlog predvideva eh, možnost, da bi države članice tukaj. Mm, predlagale določene, pravi, eh, določene profile, no, ampak edini razlog, zakaj lahko eh, kakšna država koga zavrne, je argument varnosti. Gospa Keller, kar se tiče denarja, tukaj še nimamo podatkov o tem, v kolikšni meri so države članice uporabile pavšalno vsoto, ki so jo prijele. Prezgodaj je za to. potem, češ, da samo 14 držav članic trenutno sodeluje v tej schemi. E, tukaj moram povedati, da so ti nujni predlogi predvideli devoletno obdobje za izvajanje. E, to je pač e, išlo iz pogajanj v svetu. Številne države članice, ki sploh niso imele beguncev, so rekle, da morajo imeti nekaj več časa, da pripravijo infrastrukturo, da bi lahko potem integrirale begunce, tako da smo se odločili za to dvomesečno, oprostite, dvoletno obdobje. Tako da v tem trenutku ne sodelujejo vse države v tej schemi, ne še. Kar se tiče odnosa med začasnim in stalnim mehanizmom, uh, No, eh, ta eh, mehanizem za 160 eh, namestitev velja. Nadaljni predlogi komisije pa bodo temeljili na tretjem odstavku 78. člena. In še zadnja točka, to je menil gospod Depre in pa nekateri drugi. Um, Najvišji prak 40 odstotkov. Naj povem, zakaj smo uvedli ta prak. Če pragu ne bi imeli, če bi potem premeščali ljudi iz ene največjih držav članic, potem bi ob tem dobili številke, ki ne bi, bili, ki ne bi bile spremljive za določene države članice. Zato smo uh,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 Hvala, to prihaja sicer v poznem času. Bil sem druge in sedaj sem šele prišel. Ampak slišal sem veliko zanimivih pripomb. Glede na to, kar so rekli kolegi. Na svetu poteka usporedno delo glede premeščanja. Delamo na nujnem mehanizmu izvajanja. Gre za velik izziv, da bi izvajali oba sklepa. Potem delamo na mehanizmu kriznega upravljanja in tu smo še na začetku dela. Sedaj smo začeli s pogajanji in situacija je podobna tudi v Evropskem parlamentu. Glede nujnega mehanizma je izvajanje zelo problematično, kajti po eni strani moramo izvajati določbe, po drugi strani imamo masiven pritok. 20 tisoč oseb, do 20 tisoč oseb na dan v Grči. Potem si lahko predstavljamo, kako težko je vzpostaviti ta pojem žariščnih točk. Če pa imamo recimo v Italiji dan brez migrantov, je težko potem preseliti te osebe, če ni sistema. Torej, države morajo sedaj izkoristiti zimo, zato da bi oblikovali takšno določbo in takšne sisteme, ki bodo delovali tudi pozneje. Strinjam se z mnenjem številnih tu, evropska solidarnost je res pod vprašanjem, tako je. In države članice se tega zavedajo. Gospod Moreš je to pokazal. Na svetu razprava res ni bila lahka. Po drugi strani so nekateri govorci povdarili, da imamo tu tudi veliki ziv, da bi odvrnili ljudi od sekundarnega gibanja. No, številni, ki so bili premaščeni doslej, so se soočili z drugimi izzivi, da bi imeli dovolj oseb, da bi jih sploh premestili in potem se lahko sredotočimo na sekundarna gibanja in premike, ampak če so osebe, dobro nastanjene in sprejete v neki državi, mislim, da to sekundarno gibanje ne bo tako problematično v Evropski uniji. Gospa Wikström je omenila tudi švedsko zahtevo. Sedaj bo to, kar se je zgodilo na švedskem, spremenilo stvari. Ne gre več za logiko prihodov, gre za solidarnost glede na države sprejema. To je zelo pomembna zahteva. In Gospa Vikstrom prav imate, hitro se je treba odzvati na to švedsko zahtevo. Potem je tu pomembno še nekaj glede pogajanj, ki jih imamo mi in vi skupaj glede kriznega mehanizma. To so mehanizmi, ki naj bi trajali dlje. In tu si moramo zastaviti vprašanje glede povezav med dablinsko uredbo in prihodnimi reformami dablinskega sistema. Torej, mi bomo sporedno nadaljevali delo v Evropskem parlamentu. Lahko vam rečem tudi, da bodo ministri za migracijo v petek imeli politično razpravo o krizem mehanizmu. V tej razpravi moramo upoštevati izkušnje, ki jih imamo glede nujnega sistema premeščanja, če je to dobro ali slabo. Ampak tu se moramo res skušati naučiti, nekaj o tem, kar bi radi izvajali. Delamo na tem, da bi imeli več solidarnosti, ampak to je solidarnost, ki ni lahka, kajte tu obstaja simetričnost. Imamo države, ki so v prvi vrsti, potem imamo tranzitne države, ki potrebujejo solidarnost in imamo tudi ciljne države. In tudi ti pretoki se bodo spremenili glede na sistem, ki ga izvajamo na zunanjih mejah ali na notranjih mejah, to se lahko spremeni kadarkoli. Na svetu smo napredovali na različnih frontah, imeli smo tudi sestanek s Turčijo v nedeljo, glede zunanjih meja pa mora sistem delovati, znotraj tega pa gre predvsem za mehanizem premeščanja. Ampak ministri se bodo pogovarjali tudi o številnih težavah, ki ste jih omenili tudi vi danes. Gre za sodelovanje migrantov, če imamo odnose, zaupanja do migrantov, bo to seveda predvsej boljše za migrante, ampak premeščanje je nekaj novega. Če osebam, ki pridejo iz konfliktne regije, poveste, da morajo na letalo, imamo najprej nekaj nezaupanja in ja, delati moramo tudi na tem potem potrebujemo zadostne zmogljivosti sprejema. Kajti, če ni zadostnih zmogljivosti sprejema, kako prepričati ljudi, da ostanejo dva meseca, dokler ni sprejeta odločitev državi, potrebujemo več zmogljivosti sprejema, tudi zato, da države lahko sodelujejo. Imamo tiste države, ki znajo hitro ustvariti zmogljivosti, ker imajo dolgo kulturo sprejema. Malo pa, malo pa tudi države, ki se prvič ukvarjajo s tem spremeščanjem. In na koncu imate prav, vse države morajo sodelovati brez izjeme, vsi morajo sodelovati pri evropski solidarnosti. Na koncu hvala, še zadnje sporočilo. Imamo kar nekaj napredka v Grčiji in Italiji in rad bi posredoval to sporočilo, sedaj moramo izkoristiti to zimsko obdobje tako da bomo imeli boljše izhodišče prihodnje leto. Hvala za te prispevke. Kolegi, glede druge točke se je gospod prej prijazno strinjal, da bo to obravnavo na prihodnem sestanku. Hvala za to. Imamo še eno točko, gospe Gijo. To naj bi obravnavali sedaj, zato da bi jo vključili do pol sedmih. Najprej gospod Šembri na kratko, potem pa gospod Kirkop. Imate res uh, kratek zaključek. Hvala predsednik. Naj omenim nekaj vidikov zelo na kratko. Najprej to, kar je povedala poslanka Vikstromova o informacijah. Ja, to je zelo, zelo pomembno. Strinjam se z vami. Seveda ni v interesu tihotapcev, da bi obveščali begunce o premeščanju. Gre za našo vlogo, da podajamo takšne informacije in tudi komisija se res trudi na informacijski strategiji. To je bilo tudi omenjeno v sklepih sveta za pravosodje in notranje zadeve. Delamo tudi na tem. Torej, takšne so informacije, kaj lahko storimo bolje. Tu imamo vprašanje poslanke Dali. Ne gre za to, da bi na koga kazali s prstom, ampak posodi imamo vrzeli, ki jih je treba zapolniti, kot je omenilo tudi predsedstvo, tudi sprejemi bistvenega pomena, da imamo centre za namestitev, preden so premaščeni in ta čas. Namestitve mora biti kratek, države pa se morajo k temu zavezati. Tako da moramo reševati stvari vseh strani. Glede žariščnih točk, če naj bi to presegli ali ne, hvala komisiji za pojasnilo. Žarične točke so glavne točke vstopa. In to je glavno. Z nami boste tudi pri naslednji točki hvala, Žerar, da bomo sedaj obravnavali naslednjo točko in to je točka 29. Opravičujem se gospe Gijom, ker imamo le pol ure. Kako? Prostite. Timothy, oprosti. Predsednik, mislim, da mora poročevalec le vsega povedati nekaj besed za konec, za zapisnik, seveda bomo oblikoval poročilo in seveda bomo tam pravilno odrazili to, kar smo rekli. In še vedno so prijatelja in to je zelo pomembno. Ja, hvala. No, tej naglici sem kar pozabil poročevalca. Hvala. Dobro, kolegi. Opravičujem se gospe Gijom, ker hitimo, ampak to je zelo pomembna točka. In še zadnja točka na dnevnem redu, spostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. Pročevalko je gospa Gijum. Prosim, da preskoči vodi in gre takoj na bistvo teme. In potem bomo prisluhnili ASO in komisiji. Silvi, prosim, hvala. Predsednik, no, ne bom povedala zelo nakratko, gre za pomembno temo, kolegi so že povedali veliko tega, gospod Kerkop je odšel. Imamo svežen besedil, kot je to predlagala komisija, delali naj bi skupaj in zato bi se rada zahvalila poročevalcu, seveda mu to lahko prenesete. Naj rečem, da je delo na evropskem seznamu varnih držav logično nadaljevanje azilnega dela in tu vidimo zakaj gre, gre za pojem varnih izvornih držav. Rada bi, da se vsi strinjajo glede tega. Najprej imamo pojem varne izvorne države, kjer imamo demokratični sistem, obstaja, je zanesljiv, potem ni pregona, ni mučenja v državah, ni nasilja, ni oboroženih konfliktov po direktivi imamo prosilca za azil iz varne izvorne države, ne potrebuje mednarodne zaščite, torej če je ta država varna. Pak bistveni cilj tu je, da se borimo proti zlorabam, proti neprimerni rabi azilnih postopkov. Imenovanje varnih izvornih držav je pomemben izziv, tako za države, ki so zadevne, kaj ti to lahko pospeši obravnavo teh oseb iz teh varnih izdržav na mejah. Ampak to je pomemben izziv tudi za te prosilce. Tu bi rada pojasnila še nekaj. Gre za to, da treba upoštevati varen značaj države. To ni ovira, glede na same azilne prošnje. Tu je treba preučiti vsako zahtevo. Vsak državljan lahko zaprosi za azil in potem se preučijo posamične prošnje. Pri azilnih postopkih se omenja možnost nacionalnih seznamov. V prvotnem predlogu direktive je parlament želel imeti poenotene učinke, tako da bi imeli evropski seznam, ampak po pogajanjih se je pokazalo, da ta možnost ni več tako prisotna. Danes imamo le nacionalni seznam in mislim, da bo postopkovna direktiva omogočila boljši okvir. V tem okviru imamo pristop in različne diplomatske izzive. In to je obrazloženo, zakaj države niso bile zmožne sestaviti tega seznama varnih držav. Sedaj imamo nacionalne sezname v 12 državah Evropske unije tu vidimo zelo raznolike in neusklejene prakse glede na število zadevnih držav. Tu imamo včasih do 16 ali celo 26 držav, imamo različne prakse tudi pri samem pojmu, kajti nekatere države so tu zapisale recimo ZDA, Avstralijo, Kanado, Japonsko, druge so sprejele nek koristen seznam, kjer imamo le nekatere nejasne države, potem tudi drugače gledamo na situacijo v varnih državah. Ne države menijo, da je Gana varna država, druge pa menijo, da je to varno le za moške, če razumete, kaj pravim. Potem so nekateri omaknili Albanijo iz seznama in Kosovo, pa naj bi bila varna država. Francozi pa so nekaj tednov predtem prišli do obratnega sklepa, umaknili so Kosovo iz francoskega seznama, ohranili Albanijo. Torej, tu vidimo posebno različne prakse. Glede zakonodajnega predloga komisije, imamo tu seznam sedmih držav, na tej stopnji imamo Albanijo, Bosno, Hercegovino, nekdanje Gospodarske republike Makedonijo, Kosovo, Črnogoro, Srbijo in Turčijo. Še nekaj zadnjih pripomb, pri štirih področjih, kjer moramo napredovati v prihodnosti skupaj s kolegi in tudi upoštevati tudi vse akterje. Najprej velja to, kar sem rekla, tu imamo včasih nekoliko zmede glede pojma varnih izvor in držav, na tem bo treba delati. Današnji tiskovni izjavi oziroma izjavi za tisk naj bi imeli tretje varne države in to ni pravo poimenovanje. In seveda se moramo vsi strinjati glede tega. Potem drugo področje dela, glede povezovanja med nacionalnimi in evropskimi seznami, ki so skupni. Tu vidimo velika razhajanja. Kaj lahko pričakujemo, ko gre za poenotene posledice in učinke? Kako je to lahko ukrepljeno pri pomembnih vprašanjih, kaj se zgodi, če naj bi eno državo omaknili iz seznama, ali bi potem lahko to imeli ponovno na nacionalnem seznamu in če ja pod kakšnimi pogoji. Tretji niz vprašanj ali težav, ne vem, kako bi to lahko pomenovala, gre za metodo ocenjevanja glede varnega značaja države in glede uporabljene metodologije. Mislim, da mora zakonodajalec preveriti, da neka država izpolnjuje se pogoje. Mislim, da je pomembno, da komisija obrazloži, kakšne vire je uporabila, to bomo videli čez nekaj trenutkov. Potem potrebujemo podporni urad glede pročevanja te države, ampak naj rečem, da je zelo pomembna uporabljena metodologija in zelo korisno, bi bilo, če bi še naprej skupaj s fra preučevali ta seznam. In na koncu še nekaj, zadnji niz bojazni, glede procesa sprejema in revidiranja seznama, kako in kdo naj bi kot pristojni organ izvajal ta proces sestave in revidiranja teh določb. Ali je komisija edina, ki lahko sprejme te pobude glede določenih držav, bi lahko predlagali kaj glede tega seznama. Mislim, da moramo delati hitro in biti moramo zelo reaktivni v tem procesu sprejema. To so prvi elementi te predstavitve in razmislekov za kolege. Hvala. Hvala lepa, Silvi. Ja, to me res moti, da moramo stisni tako, tako pomembno temo 30 minut, ampak zelo dobro ste zastavili vprašanje in sedaj vemo, zakaj gre pri tem predlogu. Vesel sem, ker se trudimo, da bi delali na tem. Sedaj pa je jaso, kratka reakcija, krajša kot prej, prosim. Potem pa še agencija EU za temeljne pravice. Kiče. Dobro, hvala predsednik. Naj omenim nekaj dejstev v tej razpravi. Če si pogledamo številke za Zahodni Balkan, to je najbolj povezano s tem področjem, tu vidimo število prosilcev za mednarodno zaščito. To število ne njihno narašo od leta 2009. Od januarja do oktobra imamo že 183 800 tisoč prosilcev iz Balkana, lani pa smo imeli 109 tisoč, torej približno 110 tisoč prosilcev za azil. Kaj to pomeni? To pomeni, da naj bi od januarja do oktobra imeli 17 odstotkov vseh prosilcev, ki so prišli iz Zahodnega Balkana. Celotni Evropski uniji, vseh, ki so zaprosili za azil. Če si pogledamo glavne države izvora, tu jih vidimo, kdo se prijavlja za azil v Evropski uniji, oktobra imamo Zahodni Balkan na četrtem mestu, ampak če si pogledate 2015 od januarja do oktobra, imamo tu ljudi, ki prihajajo iz Zahodnega Balkana, ki so na drugem mestu. Torej, za Sirici imamo ljudi iz Zahodnega Balkana. Ciljna destinacija za te ljudi je Nemčija, kot lahko vidite. In kot vidite na zemljevidu imamo tok iz Zahodnega Balkana in to so predvsem Albanci in prebivalci Kosova, ki so prišli oktobra. Če si pogledamo tudi sistem sprejema, ta znaša 2 odstotka za državljanje Zahodnega Balkana sedaj. Vsi so pod petimi odstotki zaenkrat. Kosovari so na vrhu, kot lahko vidite. Potem imamo še Turčijo, ki je označena na grafu. zakaj bi Zahodni Balkan morali obravnavati drugače kot varno območje, najprej zaradi velikosti, tako velik tok zaradi večkratnih prijav. Če si pogledam, večkratne prijave so na vrhu Evropske unije in, kot pravim, imamo zelo nizko stopnjo potrditve. EA so organizirali več delavnic o Zahodnem Balkanu, o tej situaciji. Potem smo izvedli tudi primerjalno analizo, kjer naj bi preučili dejavnike, potega in potiska, to imamo na spletni strani. Če si pogledamo tudi dejavnike, ki ne bi sili k temu, ni pregona, ni nekih resnih vprašanj, gre predvsem za pomankanje perspektive ali boljše prihodnosti, gre za težave v nacionalnem, socialnem, zdravstvenem, izobraževalnem sistemu, zato gredo ti migranti v Evropo. Potem imamo nekatera vprašanja, ki obstajajo recimo Albaniji imamo nasilje nad LGBT skupnostjo, potem dejavniki privlačnosti, to so posem ekonomski dejavniki, ki so v spredju, potem imamo tudi druge dejavnike, ki so povezani z ciljnim sistemom in z vsemi pristojbinami, ki so povezane s tem. To je dejavnik privlačnosti. Potem imamo tudi razpoložljivost zdravstvenega osebja in svežnje vračanja to tudi pomaga. Potem imamo tudi potovalne agencije. Diasporo imamo in tudi zemljepisno bližino Evropi. Tudi to so pomembni elementi, ki jih je treba upoštevati. V redu? Dobro, skušal bom povzeti na hitro. Države članice so sprejele kar nekaj ukrepov, da bi reševali ta tok migrantov, skušale so zmanjšati obdobje delave eh, skušale zazmanjšati prispevke, imajo tudi obveščevalne kampanje v Zahodnem Balkanu. To je to. Čas je potekal. Ja, žal mi je, ampak hvala lepa, hvala. Gospod Silvestri, sedaj, prosim. Iz Agencije EU za temeljne pravice. Hvala lepa. Preden bom začel, bi rad povedal nekaj nasplošno. splošno. Agencija za temeljne pravice pozdravlja to pobudo. Vire moramo sredotočiti drugam od teh prijav, kot smo videli, ampak to moramo storiti na tak način, da je to skladno z listno temeljnih pravic. V naslednjih petih minutah bi rad z vami delil določene misli, tako da bi olajšal vaše delo glede temeljnih pravic. Če gremo lahko naprej pri te predstavitve naslednjo prosojnico, to bi morali preučiti kar nekaj točk. Če si pogledamo, kakšen je učinek temeljnih pravic, najprej treba predeliti temeljne pravice, preučiti naravo in značaj teh pravic, če to omogoča omejitve in če so spolne zahteve iz člena 42 pogodbe ali listine. Kaj je še pomembno? da preučimo test sorazmernosti in če gremo na sledno prosojnico, da preučimo tri korake preizkusa sorazmernosti, ali so ukrepi primerni za cilje, ali je to potrebno in potem strikto sensu, ali je to sorazmerno glede na različne ukrepe. Pravice, ki so to zadevne, lahko združimo v dve veliki kategoriji. Po eni strani imamo absolutne pravice, torej prepoved nevračanja in prepoved kolektivnega izgona, po drugi strani imamo pravice, od katerih lahko odstopamo, to imamo tudi člen 21 za časno diskriminacijo, učinkovita pravna sredstva in druge pravice. Naj omenim le dve, pravica do svobode in pravica do otroka. Potem imamo en prosonic o absolutnih pravicah, gre za načelo nevračanja in kolektivnega izgona. Tu gre za načelo nevračanja, kar pomeni, da obstaja možnost, da se nekdo temu upre, da torej ogovarja varnosti pri državi in drugič postopek mora biti rezultat poštene in posamične ocene. In zato imamo tudi pravico do obravnave. Glede kolektivnega izgona naj spomnim, da to velja tudi za meje, kot tudi za odprto morje. Sedaj pa pravice, pri katerih imamo lahko izjemo. Najprej imamo glavno načelo pri tem predlogu in to je načelo nediskriminacije. Najprej imamo neposredno diskriminacijo na podlagi države izvora. In drugo, kar je pomembno upoštevati, je, tu imamo posredno diskriminacijo in posredne učinke, ki ga imamo lahko pri seznamu varnih izvolnih držav pri nekaterih manjšinah, državah, kaj ne bi bile varne, kolega iz Jasa omenja LGBT, recimo, to so te osebe na Zahodnem Balkanu. No, predvideni ukrepi izpolnjujejo svoje legitimne cilje, ampak kaj bi potrebovali? kaj moramo preučiti, to, kar je naslednji prosojnici. Preučiti moramo omejitve in če je to upravičeno ali ne, najprej moramo videti, če so ukrepi ustrezni. Ali bomo s tem spodbujali skupne postopke, če bodo nacionalni varni seznami vstali in potem še osrednje vprašanje, ali bomo imeli hitrejšo obdelavo prijav. Tudi obokšnje tega, da moramo spoštovati nekatera procesna jamstva. Glede potrebe potem bi bilo korisno pokazati, ali imamo tudi ukrepe, ki ne bi imeli za doseganje istega cilja, imamo večkratne vloge, mogoče bi lahko posegli tudi druge in dosegli iste rezultate in na koncu glede preizkusa sorazmernosti. Mislim, da bi bilo pomembno pokazati, da bi pri vsaki državi na seznamu posamično imeli stopnjo priznavanja, ki je bila tako nizka, da bi to vključili na seznam, istočasno pa bi morali pokazati, kateri ukrepi se sprejemajo, zato da bi zmanjšali tveganje za tiste kategorije, ker imamo večje tveganje v teh državah zlasti, če govorimo o manjšinah ali o LGBT skupnosti. Če gremo naprej na dve zadnji prosojnici, glede učinkovitih pravnih sredstev, naj povdarim, da naj bi tu vključili tudi obdelavo varnih izvornih držav ali vlagateljev. To bi omogočilo izjeme glede na načelo odložilnega učinka in zato bi bilo pomembno videti, kako je s tem glede na sodno prakso Evropskega sodišča človeka pravice, tu imamo tretji člen, pravna sredstva v tem, ali treba kaj prilagoditi v zilnih postopkih, glede učinkovitega pravila, učinkovitih pravnih sredstv, da bi zagotovili skladno z zahtevami. Glede sodišča v Strasburu in končno naj omenim še dve druge pravici. Pravica do svobode in to je pravica do otroka dve direktivi za azilne postopke predvidevata specifična pravila za tiste vlagatelje, ki so predmet preučevanja v varni državi. Pomembno je preučiti, če bi preko oblikovanja EU seznamo to vplivalo na otroke, zlasti brez spremstva in kako bi potem to vplivalo na pravila glede pridržanja na mejah če bi to morali prilagoditi. In naj zaključim, mogoče še zadnja prosonica, tu imamo nekaj predlogov. Z vedika Evropske agencije za temeljne pravice je treba preučiti, če je to res preučen celovit način, to mora biti vidno in pregledno, tako da je to dostopno drugim prihodnosti. In tretjič, potrebujemo posamično pravičilo za vsako državo in na koncu je treba razmisliti o tem, kako to vpliva na seznam varnih držav, kako to posredno vpliva tudi na etnične in druge manjšine. Tako da bi videli, kako bi lahko z ukrepi zmanjšali tveganje posredne diskriminacije hvala. Hvala za predstavitev. Hitimo, kolegi. Hvala. Tolmačam že naprej, če bomo delali predolgo. Mislim, da so nekateri čakali in seveda morate povedati na kratko, sicer ne bo več tolmačanja. Gospa Dati, ste lahko kratki? imam seznam tu. Če ne želite govoriti, prosim, ampak minuta, bo to možno. Gospodati, gospod Pre, gospod Andersen, prosim, gospodati. Hvala, predsednik. Najprej, glede na to pariško dramo, vidimo teroristične grožnje v Evropi in zato ne smemo pozabiti tudi na pomemben izziv in to je migracijska kriza ampak rada bi, da bi tu imeli dobro razpravo, ampak da bi se eh, res pomirili, da ne bi posegali v sprejeti seznama varnih držav. Tu pozdravljam predlog Žonkloda Junkre, da imamo skupen seznam varnih izvornih držav. Res je, ta predlog je zelo pomemben. O tem se ne pogovarjamo, to bodo merila za oblikovanje seznavanja držav. Imamo vprašanje glede ene države, Turčije, in tu potrebujemo tudi Evropski podporni urad za azil, da odigra bistveno vlogo in da prispeva k sestavi seznama varnih držav. Danes pri tem pomembnem delu čakamo tudi na začasne roke pri našem delu. Hvala. Hvala, gospod Depre, Žera, zelo na hitro predsednik Glede samega seznama vidim tri težave, kar je treba razsvetliti. Najprej postopek, da bi videli, kako biti na seznamu, kako črtiti koga iz seznama. Drugič, gre za sobstoj seznama z nacionalnim seznamom. Ali je to primerno, ali moramo iti v smeri enega sistema in sedani predlog komisije, da bi imeli Turčijo na tem seznamu. In tu vidimo veliko zadržko na naši strani. Drugič, ko imamo varne države na seznamu, to prinaša posledice. Postopki so pospešeni, ampak ta pospešitev pomeni, da imamo nekaj sprememb sedanjih mehanizmov, zlasti glede obravnave in trajanja. Mislim, da je to vse, čas je potekal in seveda se bomo posvetili vprašanjem Agencije za temeljne pravice. Hvala lepa, Žerar. Gue, gospa Anderson, Martina. Hvala. Zelo nahitro z moje strani. Zelo sem zaskrbljena zaradi metod ocenjevanja, ki ste jih uporabili. Zlasti glede nekaterih komentarjev, ki smo jih že slišali glede Turčije, če si pogledamo, kaj se tu uporablja za določene tega, če je va, država varna ali ne. In tu je govora tudi o tem, da ni nasilja, ni obroženih konfliktov, pa je Erdoan pred nekaj tedni ali meseci rekel, da bo Turčija prekinila mirovni proces, potem res ne morem razumeti, kako lahko takšna država tu predstavljena na poslancem kot varna, glede na nekatere komentarje, glede na to, kar se je zgodilo s kurdi. Uh, Hvala. Um, Hvala lepa za to, da si bila kratka. Zdaj pa Jean Lamberts, zastopa imeno zelenih, njena kolegica, izvolite. Hvala lepa. No, v končni fazi sploh ne moremo govoriti o resnično varnih državah, recimo Turčija, o kateri je bilo govora prej, ali pa eh, Sirija. Vidimo, da ima kakih 25 odstotkov vseh tisti, ki pridejo iz Turčije, status prosilcev za azil, kako je to potem varna država? Mislim, da je treba oceniti situacijo v posameznih državah. Morda bi nekatere ocene lahko bile tudi politično motivirane. Potem solidarnost. Govorili ste o varnih nacionalnih državah kot bi šlo za neke vrste hierarhijo, ampak tu so tudi države, ki so ocenjene bolje ali slabše. In odvisno je tudi od regije, ali je sama regija uh, varna ali ne. Vse to so stvari, ki jih je po mojem treba upoštevati. Merci, euh, Gospod Lebreton. Hvala lepa. Ta tematika je zelo pomembna, kajti gre za to, da vidimo, da več, manj kot 40 odstotkov vseh ljudi pravzaprav odstranimo. Ce qui est très peu. Toutefois, j'observe qu'il y a les pays. Imamo balkanske države, imamo Turčijo. To so države izvora za tokove beguncev in zato je dobro, da imamo te regije na seznamu. Zakaj samo sedem držav? Pogledal sem si seznam, Francija jih vsebuje 16, Velike Britanije celo 26, Indija, Senegal, naj bi bile dejansko varne države, ki bi jih lahko dodali na seznam. Zakaj? Samo sedem, o tem bi kazalo razmisliti. In potem še ena stvar. Imamo 12 nacionalnih seznamov in upam, da bomo sprejeli suverenost držav, torej da bomo imeli neko vrste sobivanja med različnimi seznami. Zahvaljujem se tolmačem. Gospa Cipel je naša zadnja govornica. Hvala lepa. Veliko smo slišali o merilih za to, da opredelimo, ali je neka država varna, torej varna za svoje državljane. To je pomembno vedeti. Ampak, če si pogledamo vse nacionalne sezname, se zdi, da poleg teh meril, so tu tudi politične odločitve, ali imeti neko državo na seznamu ali ne. Odvisno je tudi od politične odločitve. In če si pogledam sedanji seznam in predlog komisije, je moj vtis ta, da je tudi tu neko politično ozadje. Eden od kolegov je že dejal, nekatere države so države, odkuder prihaja veliko beguncev. Upam, da ni to razlog da so te države na seznamu in paziti moramo, da ne bomo več držav dali v en koš in rekli, da je to vse isto. Pogosto govorimo o Zahodnem Balkanu. Ali so pogoji v vseh teh državah enaki? Gotovo ne. Zato moramo biti zelo previdni. Samo še en stavek za gospoda Junkarja. Dejal je, da so vse te države nedvomno varne države, ker so kandidatke za vstop v EU. Oprostite, kandidatke so, to ne pomeni, da vse izpolnjujejo kopenhavenska merila. Če bi jih, in to je argument gospoda Junkerja, bi te države že jutri lahko postale članice EU. Zato prosim, bodite previdni, to so kandidatke in ne izpolnjujejo kriterijev in biti moramo zelo previdni pri vseh državah na seznamu, ko se odločamo. Sicer pa lahko že zdaj vsaka država odloči, ali hoče nekoga v svoji državi ali ne. Če imate dovolj tehnik, da odločite o vlogi za azil in ugotovite, da razloga za azil ni, tudi danes brez seznama to že lahko naredite, tako da je treba preveriti zelo pozorno, kdo je na seznamu in kdo ne. Silvi Gijom, your... naša poročevalka. Se lo na hitro, kaj ti vidimo te velike tendence, ki so prisotne, merila in tudi to, kako je s obstojem teh seznamov tu potrebujemo dodatno ekspertizo, tako da ne bo prišlo do zamud, ampak da bomo imeli več pojasnil. To bo zelo koristno. Hvala Silviji, hvala kolegom za potrpljenje, hvala poročevalki. To točko bomo naslednjič uvrstili više na dnevni red. Hvala lepa za razumevanje. Dragi kolegi, ponovno se vidimo 7. decembra.